Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. 15 minutna zamuda. Ampak mislim, da moramo vseeno začeti kljub temu, da gospe predsedujoče ni. Začeli pa bomo s zelo pomembnim poročilom Prijeli smo delovni dokument v zvezi s ciljem 3. Poročevalka je Maritere Sanchez Schmidt. Gre za cilj 3. Izziv za teritorijalno sodelovanje, prihodnji program čezmejnega transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Besedo dajem kar takoj poročevalci, gospe Sanchez Schmidt. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. Imam tudi prosojnice, prosim za prvo. Slide one, please. Prvo prosojnico, prosim, če date na ekran. Bien, pendant que ça s'installe, je vais commencer. Parfait, donc, monsieur... Dobro, zdaj pa mislim, da lahko kar začnemo. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegice, regionalno sodelovanje je zame zelo pomembno. Sama sem bila rojena in še vedno živim na območju, ki sega preko dveh meja v Španiji. Čezmejno sodelovanje je zame vsakdanje vprašanje. Poleg tega pa v prvi polovici 2010 sem se v Franciji udeležila medparlamentarne misije glede čezmejnega sodelovanja z ministrico François Fillon čezmejne regije zaradi razlik kažejo na težave, ki jih naše države imajo pri odpiranju naših meja in pri dokončanju enotnega trga in pri globalizaciji. Ali obstaja kakšen tehnični problem zaradi zaprosovnice? Euh, Tukaj vidite zemljevid moje države, ki kaže na mobilnost delavcev ob mejah in vidite, kakšne so razlike med obema državama. V tem poročilu predlagamo kar celo vrsto ukrepov za izboljšanje čezmejnega sodelovanja, zato da se regije uravnoteženo razvijajo. Same regije se ne morejo soočiti s temi izzivi in Evropska unija mora biti tukaj proaktivna. Naj podam nekaj ozadja. Evropa je sestavljena iz 27 držav članic in 171 regij. In zaradi različnih sporazumov zdaj Evropa nima več meja. Večina držav je vključenih v šengensko območje, pa vseeno meje vplivajo na vsakdanje življenje naših državljanov. Neformalno sodelovanje se je razvilo v teh čezmejnih regijah, glede na potrebe državljanov. Svet Evrope je že opravil veliko dela pri poenostavitvi zakonodaje in želi tudi institucionalizirati in regionalizirati to sodelovanje. Nedavno smo pod okriljem belgijskega predsedstva slavili več kot 20 let sodelovanja v Evropi. To sodelovanje se je začelo z manjšimi programi v okviru Interrega in zdaj smo prišli do cilja 3 izziva za teritorijalno sodelovanje imamo tudi konkretne pravne instrumente. Evropske skupine regij spodbujajo regionalno kohezijo, ki je zdaj prednostna naloga Evropske unije. To je zaključeno tudi v Lizbonsko pogodbo in je na enaki ravni kot ostale strategije. Ključno za izvajanje cilja 3 so tudi proračunska pogajanja. Pozivam kolege, da se poslužujejo dialoga, da se zauzamejo za to vprašanje, saj je to besedilo, ki je zelo pomembno v Evropskem parlamentu. Ta delovni dokument je pripravljen tako, da zajema kar nekaj vprašanj, ki naj vas podbudijo k razmišljanju in k razpravi. Zato, da bomo izboljšali izvajanje cilja 3. Prvo vprašanje je naslednje. Kakšne strateške ambicije naj bi imelo ozemelsko sodelovanje v prihodnosti? Če nimamo jasnih ciljev, potem ne moramo doseči ciljev. Mislim, da moramo preseči meje in zgraditi Evropo vsak dan. Zmanjšali naj bi ovire med regijami zato da bodo državljani in regije se lahko odzvali na vsakdanje težave. Kritike cilja 3 so predvsem v pomankanju strateškega dometa. Včasih je sodelovanje preveč nejasno in se ne osredotoča na prednostne naloge in nima ciljev, ki bi jih lahko merili. Strategija EU 2020 daje dober strateški okvir ta strategija bo zagotovo merjena tudi v smislu regionalizacije. Vloga regionalnega sodelovanja bo v tem, da bo pripravila sodelovanje med regijami na različnih področjih, kot je digitalno obdobje, brezposobnost in podobna vprašanja. Če se bomo preveč osredotočili na strategijo EU 2020, pa ne smemo pozabiti na druge vrste sodelovanja. Potrebujemo dvotirni pristop, zato da vključimo tudi lokalne akterje in s tem bomo pomagali regijam. Različne vrste sodelovanja so razvite na različne načine, so v različnih fazah zrelosti. Tudi omejitve, s katerimi se soočajo regije, so različne. Naprimer v Apuliji se srečujejo z drugačnimi težavami kot v Šleziji na Polskem. Zato je treba dajati različne spodbude tistim akterjem, ki se bodo strin strinjali oziroma ki bodo izpolnjevali kriterije strategije EU 2020. 7,5 milijona milijard evrov, ki je dodeljenih za regije iz proračunskih sredstev za obdobje 2007-2013, verjetno ni dovolj, če primerjamo, da je, cilju, da je za cilj 1 in cilj 2 namenjenih bistveno več sredstev. Potencijal cilja 3 pa je v tem, da približa državljane in regije. To je velika dodana vrednost za celo Evropo. Pri cilju 3 gre za sodelovanje v tesnejši uniji med državljani. Od rimske pogodbe naprej si že Evropska unija želi to doseči. Zato je pomembno tudi naslednje vprašanje. Kakšni naj bi bili finančni cilji in kakšno naj bo Kakšen je bo odnos med ciljem 3 in dvema drugima ciljema? Nujno je preučiti tudi, kakšen je bo proračun za cilj 3. Tukaj ne gre samo za prilagoditvene strategije. Predsednik Baroso je zagotovil temu odboru v parlamentu, kje pridemo do dodane vrednosti na evropski ravni, kot kaže, porabimo več kot na lokalni ravni v ta namen. Ta politika je ena redkih, ki prinaša veliko dodane vrednosti. To je najpreprostejši način in najcenejši način, da združimo ljudi in da dosežemo boljšo integracijo ter sinergijo med ciljem 1, 2 in 3. Gre za čezmejno sodelovanje, večregionalno sodelovanje, skupne cilje imamo, podobno kot v Franciji, pa moramo tudi tukaj revidirati določene zakonodajne akte. Spodbujati moramo boljšo koordinacijo med regionalnimi cilji za sodelovanje, in tudi ciljem za sosedsko politiko in pomočjo za pred pristopom. Trije deli so tukaj pomembni. Različni sklopi imajo različna dodeljena proračunska sredstva. Tukaj imamo tri komponente in vprašanje je, ali naj ohranimo enako strukturo. To je pogled na čezmejno sodelovanje in mislim, da moramo še naprej razlikovati različne vrste sodelovanja s podobnimi prilagoditvami strukture. Če pride do nadaljnega razvoja dogodkov, moramo vedeti, da bi revolucija spodkopala izvajanje cilja 3. Uporabiti moramo orodja za upravljanje in koordinacijo. Tudi to je, ta prosojnica kaže primer čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja. Ta komponenta za transnacionalno sodelovanje zahteva podrobnejšo preučitev. Še vedno si moramo prizadevati za boljšo koordinacijo in za multisektorski pristop pri skupnih ukrepih. Če bomo opustili kriterije razdalje 150 km in če bomo opustili razvrstitev otokov, kakršna je zdaj. Zato se zauzema tudi Evropski parlament. To je še vedno zaželjen cilj, tudi v primeru gorskih območij. Komisija je pravkar objavila rezultate te študije in v študiji navajamo cilje tovrstnega izmenjave in sodelovanja. Izmenjavati si moramo dobre prakse, približati akterje in državljane. Tudi Erasmus program, program je tukaj pomemben. Cilj 3 je izkoristila nove pravne instrumente, ki lajšajo to vrstno regionalno sodelovanje. Ta prosovnica kaže primer te vrste regionalnega sodelovanja v naši državi. Lokalni akteri stopijo skupaj in oblikovali so pravni subjekt za skupno izvajanje projektov. Odzivajo se na potrebe strank v projektu v zvezi s pravnim statusom in upravljanjem. Veliko težav je pri izvajanju, saj je težko ustanoviti tovrstno regionalno sodelovanje ali ta, tovrstni regionalni subjekt. Po, tri leti, po treh letih so akteri v teh regijah podali svoje predloge. in sicer v zvezi s pogodbami o regionalnih skupinah in o strategiji EU 2020. In na koncu še izvedba. Uporaba sredstev v kontekstu regionalnega sodelovanja je kompleksna. Tako da si moramo vprašati, kako lahko poenostavimo predpise, tudi zato, da pride do lažjega dodeljevanja sredstva. Dodeljevanje sredstev bi morali spremeniti, saj bi to olajšalo razdelitev, saj si želi vsak akter porabiti denar zase. Povečanje kriterijev za upravičenost do sredstev pomeni, da so postopki precej bolj težavni. Mogoče bi morali razmisliti o pavšalni, pavšalni dodelitvi sredstev. Sistem zagotovo ni popoln. Pomemben vidik, po mojem mnenju, pa je tudi izvedljivost medregijskega sodelovanja. Nedavni, nedavne raziskave Eurobarometra so bile alarmantne. Skoraj 50 odstotkov naših državljanov ni nikoli slišalo za regionalno sodelovanje moramo biti prepoznavni še bolj na vseh ravneh od, odločanja in tudi pri izvajanju, tako v institucijah kot v lokalnih organih. In zdaj bi z veseljem prisluhnila vašim komentarjem in zamislim o tem, kako vi vidite prihodnost tega cilja. Hvala lepa. Merci, monsieur le président. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa, gospa Sanchez Schmidt. Ste zelo kompetentna oseba, zagovornica čezmejnega transnacionalnega in medregijskega sodelovanja. Mm in mislim, da smo tudi vsi v odboru taki. Morda pa bi lahko razpravljali še o kakšni usmeritvi katerega od ciljev. Najprej gospa Koli. Peter. Merci, monsieur le président, chers collègues. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolege. Dovolite, da se najprej zahvalim gospe Sančes Šmit za odlično upravljeno delo in za predstavitev cilja 3. Veseli me, da je govorila tudi o projektu Erasmus za lokalno izvoljene uradnike. To se mi zdi res bistvenega pomena za to, da bomo lahko nadgradili kohezijsko politiko v regijah med našimi državljani in to z izmenjavo dobrih praks med ljudmi, ki so bili lokalno izvoljeni. Ta Erasmus se mi zdi koristen in sama sem predlagala, da bi imeli pilotni projekt, ki bi mu zagotovili 2 milijona evrov za začetek pilotnega projekta. Nekaterim akterjem in tudi komisiji sem predlagala izvedbo tovrstnega projekta v kontekstu čezmejnega ali transnacionalnega sodelovanja. Zelo bi me zanimalo sodelovanje pri tem, tako da bi videli, kako bi se ta Erasmus program za ljudi izvoljene na lokalni ravni izvajal v praksi. Pomemben pa je tudi regionalni pristop regionalne skupine so še vedno legalistične in tehnokratske. Državljani premajo, premalo sodelujejo v njih, orodja niso poznana našim ljudem. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da to popravimo, da izboljšamo strukture in njihovo prepoznavnost. To so strukture, ki nadgrajujejo različne programe v okviru cilja 3.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 Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to poročilo in sam se zanimam za makroregionalne strategije. Hvala poročevalki za to poročilo, ki spostavlja vprašanje koordinacije med ciljem 3 in mikroregionalno strategijo. Tukaj gre predvsem za politike Evropske unije. Cilj 3 pa zagotavlja ustrezen okvir. Mikroregije so opredeljene kot skupine, ki imajo skupne cilje, skupne projekte in podobne ozemenske značilnosti. Balska regija je ena od mikroregij, kmalo bo tudi regija Donave ena od tovrstnih regij. Mikroregije zagotavljajo okvir za fleksibilno sodelovanje in ne predstavljajo dodatnih stroškov za regije ne vodijo k oblikovanju novih institucij in ne zahtevajo novih zakonodajnih aktov. Mikroregije torej spadajo v okvir cilja 3. Vprašanje pa je, ali naj imamo ločeno proračunsko postavko za mikroregije v prihodnji finančni perspektivi 2021-2027. Ali pa naj to povežemo s ciljem 3. Vidimo sodelovanje med različnimi akteri in seveda to pripomore k dodani vrednosti. Pomembno je, da imamo učinkovite strukture za sodelovanje na podlagi partnerstva med državami članicami in seveda mora potekati koordinacija tudi na evropski ravni. Sofi je omenila tudi instrument upravljanja za cilj 3 in to bi lahko uporabili tudi za mikroregije. To ima ustrezen pravni okvir. V cilju 3 moramo mikroregijam dati več prostora. Hvala lepa, gospod Kadek. Zdaj pa gospod Kelly. Um, Tudi jaz bi se želel zahvaliti in čestitati gospe Sanče Šmit za njeno predstavitev. Čudovita ženska. Uh, Mislim pa, da je kar nekaj teh tem vrednih nadaljne razprave. Omenila je, da samo 2,5 odstotka sredstev iz kohezijskega sklada gre v cilj 3 in to je res pomembno. Zdaj je nujno, da na to opozorimo in sprememo ustrezne odločitve. Še nekaj je pomembno. Omenila je prerasporejanje sredstev na podlagi projektov na ta način, bi se izognili notranjim bojem in vse to bi naredili bolj evropsko. In mogoče bi res imeli pavšalni pristop do določenih stroškov. Mislim, da je to vredno razmisleka in nadaljne razprave, tako da bomo res prišli do dodane vrednosti. Pa to ne velja samo za cilj 3, ampak za vse ostale cilje. Veselim se nadaljne razprave in odločitev v zvezi s temi dobrimi predlogi. Dobro upravljeno delo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Ferhajn. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej. Euroregijo Aachen Masrain. To mislim, da je ena najstarejših regij na belgijsko-nizozemski meji in nemški meji in imamo zelo dobro, dobre izkušnje pri sodelovanju. Zdi pa se mi zelo nevarno to, kar je povedal kolega, kar se osredotočanja bolj na makro regije tiče. Še prav posebno, kar se nenavadnih zahtev tiče, ki jih ti mejni predeli imajo. In sedaj nam je uspela že kar precejšna integracija, vendar pa te zahteve še vedno obstajajo. In pomen sredstev interega v teh mejnih območjih bo prihodnje tudi velik. Meja na papirju sicer ni več, vendar pa v veliko manjših vprašanjih, kar se dnevnega prevoza oseb tiče, še vedno obstajajo. Težav še nismo razrešili, še vedno ni prave enakosti in zato potrebujemo dobro, razumno delujoče instrumente. Makro predeli seveda so tudi pomembni in se moramo na to tudi osredotočiti, to je jasno, vendar pa to ne sme biti v breme problematike, ki jo imamo v neposrednem čezmejnem prometu, prehajanju meja. In mislim, da moramo paziti še prav posebno na to. Hvala lepa. Pa sej se menda ne nakazuje še en konflikt. Do sedaj so govorili samo kolegi iz ELS. Sedaj pa imamo tudi kolego Vlasaka, ki bo dopolnil pripombe. Predsedo, dam ja, panova, i ja bih htjel. Hvala, gospod predsedujoči. In Dobro dan vsem. Hvala poročevalki za njena prizadevanja in za njeno predstavitev. Dotaknila se je številnih zanimivih točk svoje predstavitvi. Osredotočil se bom na dve. Prva govori o dvigovanju ravni ozaveščenosti o čezmejnemu sodelovanju in o dostopu do informacij o tem, kako priti do finančnih sredstev. Program Erasmus za lokalne predstavnike se mi zdi zelo dober. Zato si je naš odbor že dlje časa prizadeval. In druga stvar, ki jo želimo meniti, je razprava med lokalnimi in regionalnimi predstavniki, nacionalnimi in evropskimi politiki. Vedeti moramo, ali obstaja kaj pomankljivosti, kakšne so potrebe na terenu in moramo imeti možnost primerjati te stvari na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Mislim, da moramo začeti z analizo potreb na lokalni ravni. Hvala. Ja, danke für die. Hvala lepa za spodbudo. Sedaj pa gospod Alfonzi. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. Naj izrazim tudi interes naše skupine v tem poročilu. Meje in čezmejno sodelovanje so področja, kjer so viri produktivnosti v Evropi in kjer imamo več možnosti. Več primerov je navedenih v poročilu, naprimer bolnišnice, ki si delijo naložbe. V čezmejnem sodelovanju prej pa so morali uporabljati druge poti. Vemo pa, da je kar nekaj primerov, ki kažejo na drugačno sodelovanje. Naprimer, vemo, da je v Baskiji ne prihaja do podobnega sodelovanja, ampak da obstajajo še ogromne možnosti za izboljšanje produktivnosti, za zmanjšanje stroškov. In zato je tako pomembno, da spodbujamo čezmejno sodelovanje, zato da bi videli, kakšni so potencijali in kakšne strukture že države članice imajo ob svojih mejah. Evropsko subsidijarnost moramo uporabiti na teh področjih. Mi pa smo tisti, ki moramo širiti to sporočilo in te signale. Glede praktičnih predlogov pa menim, da res potrebujemo, da moramo razjasniti, kakšne so povezave med različnimi vidiki, med makroregijami, euroregijami, med cilji, med velikimi programi in projekti in kakšna koordinacija je potrebna. Preučiti moramo, kakšne so tudi, kakšna so operativna orodja, kakšne konkretne programe lahko uporabimo za bolnišnice, za različne projekte na področju biotske raznovrstnosti in tako naprej. Ta orodja moramo preučiti in eh, podali bomo tudi svoje predloge sprememb na to poročilo. Hvala. Alfonzi, Alč... Hvala lepa, gospod Alfonzi, kot poročevalec o senci zelenih, sedaj pa gospod Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe colega Sanchez Schmidt pentru Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi želela, želel čestitati gospe Sanče Šmit za zamisli, ki jih je predstavila. V zvezi s to zanimivo temo. Dovolite, da dodam nekaj vidikov, ki zadevajo vzhodno Evropo. moja regija je na meji med Romunijo in Mačarsko. Mislim pa, da bi to veljalo tudi za druge čezmejne regije. Jaz sem eden tistih, ki podpira program Erasmus za lokalne predstavnike. Zakaj? Zato, ker v vzhodni Evropi v zadnjih 20 letih delamo čudeže. Pred 20 leti, kot vemo, je obstajala še železna zavesa. Prišlo je do ogromnih sprememb. Lokalni projekti, čezmejno sodelovanje so zato po mojem mnenju pomembni in pogosto so ti projekti imeli celo prednost pred nacionalnimi projekti, pri katerih je prihajalo do zamud. Proračun za projekte za čezmejno sodelovanje se povečuje. Večina pobud so lokalne narave. V moji regiji imamo lokalni projekt za sodelovanje organov na obeh straneh meje na temo razdeljevanja pitne vode, ki se lahko dobavlja iz ene države za oskrbo ljudi v drugi državi. Na ta način zagotavljamo tudi mobilnost delavcev. Mobilnost se je bistveno povečala in pred 15 leti si tega sploh nismo znali predstavljati. Zdaj pa je tega vedno več. Čeprav je težko spremeniti proračunsko postavko, moramo vedeti, da potrebujemo več sredstev in da potrebujemo več denarja za to, da pokrijemo vse potrebe v okviru cilja 3. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zimon. Ja, Hvala lepa. Rad bi pritrdil gospe Farhajn. Če bi šli po poti večje odrežbe makroregij, kot je Podonavje, Baltska regija, in tukaj bi tudi regija, odkud res prihajam, bila del tega, potem bi imeli prioritizacijo regij. Tega ne smemo imeti. Imamo možnost razvijati infrastrukturne projekte iz cilja 2 v Baltiku, po Donavju, če pa nastaja sodelovanje prek tega na publiki konferenc administrativnega bremena in tako dalje, potem je smiselno in moramo poskrbeti za to, da bodo ti pomembni projekti, se lahko prijavili redno v sklopu cilja 3, da bi pa sedaj bolj izpostavljali regije, ki so medregionalne, čez mejne, se mi ne zdi dobro, ker imamo pogosto sodelovanje, kot je zelo podobno temu na baljskem področju in na področju Podonavja. Gibt es weitere še kdo? Hvala lepa. Želi še kdo spregovoriti na to temo? Besedo dobi komisija. Želi kdo spregovoriti v imenu komisije? No. Ne. Potem pa dobi besedo koordinator ELS, potem pa še poročevalka za konec. Dus dat ik iets te laat binnenkwam. Ik heb er één klein puntje, want ik heb het stuk met heel veel. Se opravičujem, da sem nekoliko pazen. Eno točko sem želel omeniti. Zelo pozorno sem prebral to poročilo in mislim, da če kje je dodana vrednost v Evropi, potem je to v tem čezmejnem medregionalnem sodelovanju. Zelo veliko lahko pridobijo državljani na obeh stranih meja in zelo veliko je zainteresiranih strani, ki so v teh medregionalnih projektih, ki želijo sodelovati. Rad bi šel še nekoliko dlje. Spregovoril bi rad o nekaterih konceptih, ki zadevajo sodelovanje na zunanjih mejah. Tukaj govorim o evropskem sosedstvu. Nedavno smo imeli nekaj vprašanj o tem na plenarnem zasedanju odgovor je bil, da bo konec tega leta, začetek naslednjega, izvedeno, izvedeno ovrednotenje na področju napredka glede teh projektov. Veliko je vprašanj, ki se pojavljajo glede pristopa. In če ta pristop primerjamo s pristopom, ki ga imamo v programih Interreg, kar se finančne odgovornosti skupnega upravljanja na obeh stranih meja tiče, potem mislim, da to tukaj veliko bolje deluje. Morda bi se torej lahko česa naučili. Če si pogledamo model sodelovanja znotraj Evrope, potem mislim, da obstajajo nekatere regije v Evropi, ki bi morda lahko še več pridobile pri cilju 3 nisem prepričan, ali potrebujemo novo uredbo za to. Vendar pa, kar bi lahko storili, je, da bi obdržali del proračuna, ki je namenjen sodelovanju pri regionalni dimenziji, ima pa nekoliko tudi mednarodnega prizvoka. Nedavno sem bil na kitajskem In resnično skušajo najti metode za to, da bi razvili tudi druge dele države, tiste, ki še niso razviti. In mislim, da bi to medregionalno sodelovanje lahko pomagalo tudi nam pri tem. Hvala lepa. In za zaključek še poročevalka gospa Sančez Šmit. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Veselim me, da so različni govorniki iz političnih skupin se strinjali glede dodane vrednosti teritorijalne kohezije, ne glede na državo izvora. In to je to, kar bomo zagovarjali v našem poročilu. Pomembno je, da pokažemo, da je ozemelsko sodelovanje sredstvo za bolj otipljivo izvajanje politik na ravni EU kar se tiče gospoda Alfonsija, če si ogledamo ozemeljsko sodelovanje, ne bomo izbirali med specifičnimi urodji, programi ali večjimi projekti. Mislim, da če tega ne bomo storili, da ne bo potem uravnotežene mešanice. Kajti regije so seveda zelo različne, prakse so zelo različne in če si ogledamo Geografske značilnosti regij so tudi tu velike razlike, zato morajo orodja in instrumenti upoštevati vso to raznolikost. Program Erasmus za lokalno izvoljene politike je nekaj, kar je dobro in moramo izpostaviti v tem poročilu. Samo s to izmenjavo dobrih praks bomo lahko državam članicam in lokalnim organom in državljanom omogočili, da bodo lahko bolje spoznali te politike. Prav tako sem si zapisala za misli gospe Koni, morda, da bi imeli pilotne projekte. Mislim pa, da bomo morali ustrajati na tem pri komisiji, da bi to zamisel obdržali. Kar se proračuna tiče, seveda gospodarske razmere niso najboljše, vendar pa zagotoviti moramo, da bo proračun ostal enak ali da bi ga nekoliko povišali, skušati moramo doseči različne cilje konvergence. Seveda vemo, da bomo določena območja spremenili. Prav tako sem iz različnih prispevkov razumela, da je zamisel makroregije pomembna in da bomo morali sprejeti stališče glede tega ne želimo, da bi to bilo prepuščeno posameznim pobudam. Ali naj prepustimo posameznim regijam, da se odločijo, ali bodo del večje makroregije? V nekaterih primerjih bi to morda bilo potrebno, vendar pa mislim, da to ni nekaj, kar lahko velja za vse regije. To so torej različne zamisli, ki sem si jih zabeležila. Vse bom poskušala zajeti v svojem poročilu, bom pa zelo hvaležna, če bi mi poslali še kakšne predloge. Prav tako pa bom hvaležna za vašo udeležbo, prispevke pri tem poročilu. Hvala lepa. Okay, thank you very much. Hvala lepa, gospa Sanchez Schmidt. Tako, zaključujemo razpravo. Mislim, da bomo čez 5 do 10 minut začeli z glasovanjem. Hvala lepa. Poštovani kolegi, čez minuto bomo začeli glasovati. To minuto pa želim izkoristiti za to, da vas obvestim o sestanku koordinatorjev in o naših odločitvah. Naj vas obvestim, da kar se dodelitev mnen in poročil tiče, da je mnenje o predlogu uredbe parlamenta in sveta glede specifičnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah bilo dodaljeno GUE. Potem mnenje o uredbi o podpori razvoja podeželja v skladu, ki je namenjen temu, gre ELS, potem široko pasovne povezave, to tudi dobi ELS, mobilizacija sklada za solidarno za Irsko, Portugalsko, Madeiro, in Francijo. Šlo je za vihar Sintija. Smo se odločili, da bomo poslali dopis zaradi časovnih omejitev, kjer bomo izrekli naše stališče in tisti, ki bi jih zanimalo prispevati k mojemu dopisu, naj kar se da hitro svoje prispevke tudi pošljajo. Kar se unije inovacij tiče bom jaz pripravila to mnenje, potem pa ne zakonodajna poročila. V kontekstu prihodnje politike smo se odločili, da bo ELS imenoval poročevalca za poročilo na lastno pobudo o prihodni kohezijski politiki. To bo temeljilo na petem kohezijskem poročilu. Prav tako smo se odločili, da bodo zeleni predlagali temo za poročilo na lastno pobudo na začetku leta 2011. Sekretarjat bo obvestil koordinatorje kar se da hitro o vseh prihajajočih sporočilih Evropske komisije in tudi vsem, ko bomo izvedeli o osnutkih uredb. Vse to bo sekretarjat poslal vsem koordinatorjem kar se da hitro. Prav tako smo se dogovorili, da bi skupine morale razmisliti o potrebnih študijah za leto 2011. Prav tako pa vas obveščam, to je pomembno za vse, da lahko izkoristimo okvirni sporozum z raziskovalnimi institucijami za manjše študije in mnenja ekspertize, ki jih potrebujemo za naše delo. Prav tako smo se odločili odložiti se upravičujem, pravi predsednica, odločili smo se, da bomo organizirali izredni sestanek v kontekstu petega kohezijskega poročila, ki bo sprejeto 9. novembra strani komisije. In želimo si predstavitev komisije, kar se da hitro, takoj po sprejetju tega poročila. Obveščam vas, da bi lahko torej imeli kmalo ta izredni sestanek na začetku novembra s komisarjem. Potem smo se odločili preložiti glasovanje v točki 9 na ta sestanek. Prav tako so se koordinatori strinjali z izidom razprav o prihodnji kohezijski politiki delovne skupine. Delovna skupina bo pripravila poročilo, zato da bi potem jaz na kohezijskem forumu 31. januarja lahko to stališče zastopala. 31. januar, 1. februar. To so bila priporočila koordinatorjev. Upam, da jih lahko podprete in sprejmete. Tako, sedaj pa mislim, da lahko začnemo glasovati. Imate si glasovalne kartice. Prosim, testirajte jih, uložite jih v režo glasovalne naprave. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi zadovoljni s potekom glasovanja? Prav. Tako da lahko kar začnemo prvo glasovanje je oporočilo Petru Konstantin Luhan o doseganju dejanske ozemerske socialne in gospodarske kohezije v EU, nujen pogoj za globalno konkurenčnost. Še vedno imamo vprašaj tukaj v mojih zabeležkah, torej na koncu naslova. Mislim pa, da ni potreben. Torej začenjamo glasovati. 15 kompromisnih predlogov. Sprem. Imamo kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 29. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 31 za, proti, vzdržani preverjamo, preverjamo predlog spremembe 31, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 25 glasov proti, 18 za. 34 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Šestinštirideset je brezpredmeten. Tako da kar na kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Maconi, prosim. Presidente, mi skuzi, sulla... Oprostite. Glede 46. predloga sprememb povezavo z kompromisom 4 in 7. Tukaj vidim določene težave, kar zadeva vsebino, tu ni nobenega kontrasta. Zanima me, zakaj naj bi ta amandma postal brezpredmeten in bi zato potrdili kompromisa 4 in 7. Samo trenutek, prosim. Če smem, predlog spremembe 46. Tukaj se sklicujemo na resolucijo parlamenta iz leta 2005, kjer je govora o sklicevanju tudi v uvodnih izjavah. In tu naj bi ponovno predlagali uporabo diferencirane fiskalitete v nekaterih prehodnih obdobjih, na območjih z omejenimi dejavniki. Tukaj gre za naložbe v raziskave in razvoj in zdi se mi, da bi lahko tu uporabili tudi možnost, da se uporabijo fiskalni instrumenti na mesto prispevkov. Tako da se mi zdi to povsem koherentno. No... Strokovnjaki pravijo, da ni težav če se vsi strinjate, da bi o tem glasovali, torej o predlogu spremembe 46. Moj predlog je, da glasujemo o tem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tako da sedaj prehajamo na kompromisni predlog 9. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 59 za. Gospod Luhan, prosim. Aș vrea să fac o referire la amendamentul 59 și anume acesta se referă la uh, alocarea de... Hvala lepa. Torej, kar se 59 tiče, tukaj govorimo o razdelitvi sredstev za naslednji, naslednje programsko obdobje. Komisija, nacionalne vlade in regije morajo doseči dogovor za to, da regije ne bi torej imele težav, ko se zamenjajo vlade v nacionalnih državah. To se redno dogaja. To predlaga ta predlog spremembe. Ne, prostite. Imeli smo spremembo v predlogu spremembe in prosim, da glasujete proti tej spremembi da ohranimo izvorni predlog spremembe in da ostaja dogovor, da so investicije za regije prednostne. Hvala lepa. Torej gre za predlog spremembe 59. To je bila splošna pripomba, ne prošnja za vašo politično skupino. Sedaj, ko smo vam prisluhnili, glasujemo o 59 za, proti preverjamo. 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 proti 18. 60 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 11 za. Proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 je bil umaknjen, tako da prehajamo kar na 65 za, proti, vzdržani, sprejeto mislim, da moram preveriti. Preverjamo 65. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 24 glasov za, 18 proti. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj naslednja stran, kompromisni predlog 15, za, proti, vzdržani sprejeto. 78 za, proti, vzdržani sprejeto. Če nihče ne želi preveriti, je sprejeto. 81. Glasovanje po delih. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Z jasno večino sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno, po mojem mnenju. 82 za, proti, vzdržani sprejeto, 84 za, proti, vzdržani sprejeto, 86 za, proti, vzdržani sprejeto, 87 za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto. Prehajamo na 89. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 90. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 91. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 92. Za. A ta je brezpredmeten. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, ne vidim dobro, preverjamo. 98, včasih dvigujete roke, ko vprašam že, kdo je proti pa ne vem, ali ste morda za. Preverjamo torej 98. Konec glasovanja. Uhum. Nenavadno je bilo 41 za 4 proti. Nisem torej točno vedela, ali je Lambert za ali proti. Stojena za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememba 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, preverjamo, preverjamo. Uvodno izjavo D, predlog spremembe 10. Glasujemo. konec glasovanja. 24 proti 21 za, zavrnjeno. Predlog sprememba 11, vodna izjava D, za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, nisem dobro videla, preverjamo. Predlog sprememba 12, Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 proti 20 za. 13 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 14 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 15 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1 za proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani sprejeto, 20 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 40 za, 5 proti, 1 vzdržan. Sprejeto. Čestitke, gospod Luhan. Sicer bi prešli na točko 9, vendar pa strinjali smo se včeraj na sestanku koordinatorja, da odložimo glasovanje. Tako da prehajamo na točko 10. Gre za glasovanje o poročilu. Po mnenju Jana Březine o državni pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov. Konstanca Krel pa želi spregovoriti, prosim. Gospa predsednica, ko smo včeraj pripravljali glasovalni seznam, sem opazila, da vrstni red glasovanja 38, 39 in 40 bi bilo potrebno obrniti najprej bi glasovali v 40, potem pa. Predsednica, se upravičujem, Konstanca, ne slišim vas. Mislim, da bi morali spremeniti vrstni red glasovanja. Glede 38, 39 in 40, začeti moramo 40, potem pa glasovati o 38 in 39. To je že narejeno, prav, potem je samo naš glasovalni seznam z napako. Se upravičujem, vse je lepo in prav. Dear colleagues, so we start. Torej, kolegi, začenjamo. Do 21. predlog bi bil umaknjen, tako da začenjamo z 32. Za. 21. predlog spremembe je bil umaknjen, to sem dejala na začetku, začenjamo z 32. Za. Proti. Po mojem mnenju zavrnjeno. Če želite preveriti, lahko to storimo. Ne. 33. Za. Proti. Mislim, da je to enaka večina, tako da je tudi zavrnjeno. 18 za, proti, to je bilo z jasno večino sprejeto, 35 za, proti, vzdržanje. Se pravi, čujem, zmedena sem, mislim, da ne dvigujete prav izrazito rok. Preverjamo 35 glasujemo. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto 34 za. Kompromisni predlog 1 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 37 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 40 za, proti, vzdržanje sprejeto. 38 je brezpredmeten, 39 tudi, 41 za, proti, vzdržanje sprejeto, 42 za, proti, vzdržanje sprejeto. Spoštovani kolegi, prosim, dvigujte roke. Ne dvigujete rok, vidim koordinatorja, ostali pa ne dvigujete. 43 za. Aha, enaka sta. O tem ne bomo glasovali prav. 44 je brezpredmeten, tudi 20. Začnemo o 20. 20. predlog spremembe. Moramo glasovati o predlogu spremembe 20, ker je kompromis bil sprejet. Torej glasujemo za, proti, vzdržanje sprejeto. 46 za, proti, vzdržani. Preverjamo, 46. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 proti, 17 za, zavrnjeno. Prehajamo na 47 za proti, vzdržani zavrnjeno, 48 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 1, vhodna izjava 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 2 za, proti, preverjamo, predlog spremembe 2, vhodna izjava 1a, Glasujemo. Šestindvajset za sedemnajst proti sprejeto. Prehajamo na tretji predlog spremembe za proti vzdržani. Preverjamo tri. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 20 proti. Sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani. Spet je zelo tesno, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 20 proti, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 24. Tukaj imamo ustni predlog spremembe gospoda Cortesa Lastre. Je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej glasujemo o 24. kot je bil spremenjen za, proti, vzdržani sprejeto. 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani preverjamo. 26 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno z dvema glasovoma večine. 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 14 za, proti, vzdržani sprejeto, 15 za, proti, vzdržani preverjamo, 15 Preverjamo. 15. Konec glasovanja. 26 za, 15 proti, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestnajst za, proti, vzdržani sprejeto, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno po mojem mnenju, vendar pa preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 25 proti, zavrnjeno. Tako sedaj pa končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 39 za. Torej smo sprejeli tudi ta osnotek poročila. Čestitke Janu Bžezini. Tudi sekretarjate se zahvaljujem. Tako, sedaj pa še naslednje poročilo. Gre za mnenje Lene Kolarske Bobinske o pregledu akcijskega načrta o energetski učinkovitosti. Začenjamo. Kompromisni predlog 1 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 10 za, proti, preverjamo, glasujemo, 10, konec glasovanja, 25 proti, zavrnjeno, 17 za, kompromisni predlog, 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 15 za proti. Preverjamo 15, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 15 proti, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti proti vzdržani sprejeto, z veliko večino 19 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani, po mojem mnenju, sprejeto. Želi kdo preveriti prav? Preverjamo. 16. Glasujemo. konec glasovanja. Da, z veliko večino sprejeta 27 za 16 proti končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 42 za, nihče proti, 2 vzdržana. Čestitke. Dragi kolegi, s tem smo zaključili s glasovanjem. Tisti, ki odhajate, prosim, naredite to potiho, ker gremo takoj na 12. točko našega dnevnega reda. In sicer, gospod Vlasak, Evropska mestna agenda in njena prihodnost kohezijski politiki. Dokument je na voljo zgolj v angliškem jeziku, kot verjetno veste. In začeli bi tako, da damo kar besedo gospodu Oldrihu Vlasjaku za predstavitev. Tu se ne bomo danes nič odločali, vendar pa gre za pomembno tematiko.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 Na kratko bi rad predstavil svoj dokument o Evropski mestni agendi in njeni prihodnosti v kohezijski politiki. Na samem začetku bi rad povedal naslednje. Po mojem mnenju gre tu za izjemno pomembno vprašanje. Nekaj, kar je podprla tudi Evropska komisija. Veliko je podatkov, ki so na voljo in ki kažejo, da so mesta pravzaprav vir gospodarskega razvoja. Približno 80 odstotkov BDP-ja v Evropi se ustvarja na mestnih evropskih območjih. V svojem poročilu bi se rad navezal na prejšnje poročilo o mestni razsežnosti in prihodnosti v kohezijski politiki. To je poročilo, ki je bilo pripravljeno leta 2009. Od takrat se je seveda zgodilo veliko sprememb in te spremembe vplivajo tudi na to politiko. Če hočemo govoriti o tej agendi, se mi zdi, da nam mora biti predvsem jasna terminologija. Veliko strokovnjakov, ki sploh ne uporabljajo prave terminologije, zlasti na regionalni in lokalni ravni, se politiki pogosto izražajo nepravilno. Zato se mi zdi, da bi morali na začetku opredeliti osnovno terminologijo, kaj je mestna agenda, kaj to pomeni v regionalni, kaj je kohezijski politiki, kaj mi mislimo s tem, kaj misli Evropska komisija s tem. Vse to bi moralo biti pojasneno v uvodnem delu mojega poročila. Prav tako bi morali odraziti nova besedila, ki so pripravljena, ki se pripravlja. Imamo strategijo Evropa 2020, potem bo tukaj peto kohezijsko poročilo. Prav tako je tudi to poročilo zelo relevantno za naše področje. Zato želim, da bi bilo moje poročilo pripravljeno do konca letošnjega leta, tako da bi lahko v njem upoštevali vsa ta nova besedila. Kar pa zadeva metodologijo, se mi zdi, da bi morali dobiti input z različnih ravni. To področje moramo zelo temeljito proučiti in s to analizo smo že začeli z mini izmenjavo mnen v našem odboru. Ta izmenjava mnen je bila zame zelo koristna. in sodelovali smo recimo z Eurocities ali pa Telecities in skupaj z njimi želimo organizirati še nadaljne seminarije in delavnice, da bi dobili še več vhodnih informacij, da bi vedeli, kaj najbolj skrbi mesta, kaj pričakujejo od nas in katere so težave, pri katerih potrebujejo od nas največ pomoči. Ob koncu bi se radi pogovarjali o tem dokumentu še z vsemi deležniki. In sicer se želimo obrniti tudi na odbor regij, ki je najpomembnejše telo v tem pogledu, potem tudi ECOSOC, GD Regijo pri Evropski komisiji, pa tudi z Evropsko investicijsko banko bi radi sodelovali. To je pri finančnih vprašanjih zelo relevanten akter. Upam, da bo tudi sodelovanje s poročevalci v senci čim bolj plodno in seveda tudi z vsemi člani tega odbora, ki jih ta tematika zanima. Kot sem dejal, peto kohezijsko poročilo naj bi dobili do konca novembra. In na tej podlagi naj bi v Evropi začeli z novo razpravo recimo obstaja proces razmisleka glede mest jutrišnjega dne in potem naj omenim tukaj še sestanek v Toledu, kjer so se tudi pogovarjali o mestni politiki. In zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi vključili tudi sklepe ministerskega sestanka 22. in 23. novembra v Liježu. Glede strukture mojega poročila na začetku bo uvodni del, kjer želim obravnavati najprej opredelitve pojmov, terminologijo, kaj sploh mislimo, ko uporabljamo določen termin. In moj delovni dokument, ki vam je zdaj na voljo, vključuje tudi najpomembnejša vprašanja, na katera želimo poiskati odgovore. Če imate kako konkretno mnenje, če se vam zdi, da bi lahko prispevali kaj novega, lepo prosim, stopite v stik z mano in mi to sporočite. Sicer pa moramo v vodu razmisliti, ali potrebujemo sploh kako poseganje z, ravni, eh, z evropske ravni, ker vemo, da se povsod vrčuje z denarjem, zato moramo biti zelo pozorni, ko določamo raven delovanja. Zatem sledi še en del besedila, kjer obravnavam lokalne potrebe. Imeli bomo raziskave, vprašalnike, spraševali bomo predstavnike lokalnih organizacij in tako dalje. Recimo, Češko združenje mest in občin je prav tako opravilo raziskavo glede potreb mest in občin. In informacije, ki smo jih um, dobili, so bile zelo koristne. 650 vprašalnikov je bilo razposlanih. Zato lahko na ta način pridobimo veliko informacij o tem, katere so prioritete in katere od teh prioritet imajo tudi evropsko razsežnost. Gre torej za to, kako kar najbolje izkoristiti evropska sredstva ob spoštovanju načela subsidijarnosti. Naslednje tretje poglavje se ukvarja z upravljanjem na več ravneh in s partnerstvom. To je izjemnega pomena. Če želimo uspeti na tem področju, moramo upoštevati potrebe vseh teh ravni, ker so vse povezane med seboj. Tukaj gre torej za vprašanje ali je dovolj prostora za nove pobude, ali se na višjih ravneh spoštuje, katere so prioritete navadnih državljanov. Imamo lokalno, regionalno, nacionalno in evropsko raven. Naslednje vprašanje se nanaša na decentralizacijo strukturnih sredstev. Ali to škoduje ali tu obstaja določeno tveganje in če, kako se tem tveganjem izogniti. To so torej moja vprašanja, ki jih zastavljam v tem poglavju. Naslednje poglavje govori o tako imenovanem poddelegiranju. Kot veste, je to tehnično možno, vendar pa so se le nizozemska mesta poslužila tega na mini izmenjavi mnen, smo slišali, da to v Rotterdamu, Amsterdamu deluje zelo dobro. Nizozemci so bili zelo dobri pri um, uveljavljanju tega, ali želimo torej pod delegiranje še naprej podpirati, opredeliti, katere so pristojnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Predzadnje poglavje govori o usklajevanju oziroma koordinaciji politik EU. Ali je tega dovolj? Morda bi morali stvari še dodatno izboljšati in tudi tukaj se lahko opremo na številna predhodna poročila, ki so že bila pripravljena v preteklosti. Verjetno poznate poročila, ki so jih že pripravili kolegi. Obravnaval bi rad tudi integrirano strateško načrtovanje, ki je zelo pomembno, vendar pa niso vsi akteri, niso vse države članice še dojele, zakaj sploh gre pri integriranem strateškem pristopu k načrtovanju, zato bi tudi to morali razjasniti. In še zadnje poglavje. To bo obravnavalo finančno načrtovanje, vključno z finančnimi sredstvi. Ponovno se bomo dotaknili problemov, ki jih vsi dobro poznamo. Vemo, da obstajajo velike težave, s katerimi se spopadajo občine v zvezi s financiranjem. Občine morajo najemati posojila na začetku izvajanja projekta, kar ni ravno enostavno. Kako torej pomagati tem akterjem, da bodo imeli zadostno likvidnost in zadosten denarni tok se skozi ta proces? Prav tako bi verjetno morali obravnavati poenostavitev celotnega procesa, poenostavitev preverjanj, sporočanja podatkov, tako da ne bi ponovno preverjali stvari, ki so že bile preverjene. Skratka, to je nekaj, kar samo še dodatno upočasnjuje ta proces. In še moja zadnja pripomba. Obstajajo tudi drugi instrumenti, ki jih do sedaj nismo dovolj izrabljali. To so finančni instrumenti, ki so nam na voljo za to, da uporabimo tudi možnosti, ki jih ponuja Evropska investicijska banka. Zanima me, kaj vi mislite o tem in kako ne bolje vključiti ta vir financiranja v ta celoten proces. Dame in gospodje, to so nekatere ideje, ki naj bi sprožile dodatno razpravo. To sem povzel v svojem delovnem dokumentu in če vas zanima, bi bil zelo vesel tudi vaših idej in vaših, vašega inputa. Pametno bi bilo, da se tisti, ki vas to zanima, sestanete z menoj na nekem delovnem sestanku, da bo to poročilo res pomemben prispevek in da bo pomagalo lokalnim skupnostim pri reševanju njihovih težav. Gospod Gutman nam je včeraj povedal, kakšni so rezultati pri absorpciji sredstev. Informacije, ki smo jih slišali, niso bile ravno pozitivne, zato se moramo čim bolj potruditi. Hvala lepa. Ne vidim, da bi se javili poročevalci v senci. Shadows, if I...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 Veseli me, da se je poročevalec izvrstno lotil tega poročila. Jasno je, da potrebujemo močno mestno politiko kot del kohezijske politike. Po drugi strani pa se popolnoma strinjam s poročevalcem, da je izhodišče vseh teh prizadevanj opredelitev pojmov, kajti v tem trenutku je zelo težko sploh ugotoviti, kaj so mestna območja in katera so merila ki se uporablja. Je to število prebivalcev ali kako drugo merilo. To povzroča zmedo v državah članicah in to je treba razjasniti. Po drugi strani pa je treba upoštevati tudi ne samo velika mesta, ampak tudi manjša mesta, tako imenovana metropolitanska območja, ker tudi tam imamo prav posebne izzive. tu bi bilo potrebno sodelovati z kohezijsko politiko za druga območja, recimo politika za razvoj podeželja, za promet na podeželju. Vse to je treba razvijati skupaj z mestnimi politikami, kajti te politike morajo med seboj interagirati. ne želimo, da bodo posamezna območja med seboj tekmovala, recimo mestna območja in eh, podeželje. To ne bi bilo v nikogaršnem interesu. Kar pa zadeva poročilo, me zelo veseli, kako se je to poročilo lotilo različnih tem. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da je promet zelo pomembno območje. Zlasti zelene oblike prometa. Te oblike je treba poštevati v veliko večji meri. Potem pametno razvijanje mest, kjer je potrebno veliko inovacij, zlasti na območjih mest. Nadalje ne smemo pozabiti na državljane, torej na prebivalce mest. Tudi njih je treba upoštevati, ko razvijamo naše mestne politike in upam, da bo to dobilo velik poudarek v končni različici poročila. Vendar pa. V končni fazi se mi zdi, da je to izvrstna podlaga za nadaljni razvoj te tematike. Uh, Tako meni tudi naša skupina. Gre za zelo pomembne izzive na področju mestne politike in želimo podpreti poročevalca. Gospa Karima Del. Euh, j'aimerais euh, tout d'abord remercier mon collègue Monsieur Vlasak pour euh, ce travail, mais j'ai plusieurs, euh, plusieurs remarques. Hvala, gospodu Vlasaku, za odlično delo. Imam nekaj pripomb. Euh, Najprej bi želela podariti odločilno vlogo mest pri soočanju z izzivi podnebnih sprememb. Ne želim ponavljati že tistega, kar sem povedala zadnjič, ampak tri četrtine vsega, vseh izpustov CO2 nastane v mestih. Zato moramo jasno povedati, da je boj za podnebne spremembe Boj, ki se bo boril v mestih. To je izziv za naslednja desetletja. Naša odgovornost pa je, da dvignemo raven ozaveščenosti prihodnjih generacij. Zdaj pa še moj drugi komentar. Vedno, večja, vedno večje so razlike v mestih. Dan danes evropska mesta imajo svoje prednosti tam, se, tam je centr dediščin, industrije, gospodarstva, ampak večina evropskih mest se mora ukvarjati z velikimi socialnimi razlikami. Zlasti v mestnem prebivalstvu je vedno več revščine, vedno več slabih stanovanskih sosesk in slabo okolje. To je vsakdanjik številnih ljudi v Evropski uniji. Vse to so izzivi, pri katerih moramo biti še posebej pazljivi. Po eni strani želimo imeti konkurenčna mesta, po drugi strani pa prihaja do opuščanja mest in tudi do tega, da prihaja do velikih razlik in velike revščine. Zato se moramo sredotočiti na evropsko mestno agendo, da bodo mesta postala glavna gonilna sila trajnostnega razvoja. Okrepiti moramo vlogo lokalnih organov in mest pri izvajanju kohezijske politike. Navdih moramo najti v tem, kar dobro deluje, v dobrih praksah. In eno od teh je pobuda Urban. Uspešne politike moramo podrobno preučiti, vključiti vanje tudi lokalne akterje in sodelovati moramo z mesti. Upoštevati moramo tisto, kar je bilo narejenega v okviru konvencije MERS, konvencije županov, ki, se, ki jo je podpisalo več kot 170 županov. Tako da pozivam k začetku politike, o urbani politiki. V trialogu je bil dosežen tudi kompromis o ponovni oživitvi gospodarstva. 146 tisoč evrov je treba nekje najti za to, da se izboljša energetska učinkovitost v mestih. razmisliti moramo, ali lahko ta finančna sredstva dobimo v skladu za pod, razvoj podeželja in v načrtih za boj proti podnebnim spremembam. Mesta moramo vključiti v izvajanje teh programov, tudi financirati njihove dejavnosti, lokalne institucije in banke, pa je treba pridobiti na svojo stran tudi za dolgoročno financiranje, zlasti za stanovanske programe namene. In tisto, kar je povedal gospod Delbar, predsednik odbora regi, je rekel, da mesta ne želijo, da bi bila samo vključena v posvetovanja, ampak želijo sooblikovati kohezijsko politiko in to moramo vključiti v to poročilo. Hvala, gospod Lasak, še enkrat in prijeli boste tudi moje pripombe. Hvala, zdaj pa gospod Francesco De Angelo. Grazie, presidente. Il collega Cozzolino non... Hvala lepa. Kolega Kocolina ne more sodelovati v tej razpravi, zato ker ima druge obveznosti v Italiji, je pa poročevalec v senci za ta delovni dokument. Zato bi rad v to razpravo najprej vnesel seveda njegov prispevek, še zlasti pa bi rad izrazil njegovo pohvalo tega dokumenta. In povedal bi, kako pomemben je ta dokument za kohezijsko politiko. Glede vsebine se strinjamo z načeli izraženimi v dokumentu, zlasti kar zadeva ključno vlogo mest v prihodni kohezijski politiki. Kar pa zadeva vsebino tega dokumenta, se tudi strinjamo z mehanizmi poddelegiranja na podlagi upravljanja na več ravneh in na podlagi integriranega pristopa. Vsi ti koncepti niso povsem novi. In sicer v naših programskih smernicah Za obdobje 2007-2013 je že bilo možno delegirati nekatere pristojnice lokalni ravni. Vendar pa bi morali lokalno raven vključiti tudi v regionalne programe in tvoriti njihov sestavni del. Vendar pa se zdi, da je to predpis, ki je razen posamičnih primerov ostal bolj na papirju. Preden torej govorimo o nekem upravljanju, bi morali najprej dojeti, katere so bile težave pri delegiranju izvajanja programov in integriranih projektov lokalnim organom. To je treba narediti zato, da bomo lahko začeli delati na bolj trdnih podlagah in vključili mesta že od samega začetka programskega obdobja. Še dve dodatni točki. In sicer uvodni odstavek glede vloge mestnega razvoja, analiza težav, s katerimi se srečujejo danes mesta zato, da bi predvsem ugotovili, kako naj mesta postanejo motor rasti V zadnjih letih smo namreč videli, da zlasti v velikih mestnih aglomeratih vidimo najbolj izrazite učinke krize, prihaja do družbenih težav in do degradacije okolja. Samo, če premostimo to situacijo, bomo dejansko lahko začeli dosegati cilje Evrope 2020. Potem potrebovali bi nek odstavek o trajnostnem razvoju mest. To bi morali vključiti tudi gospodarsko, družbeno, okoljsko in infrastrukturno razsežnost. Samo z trajnostno integracijo bomo lahko prišli do trajnega razvoja, tako da bodo mestna območja dobila osrednjo vlogo, ki si jo zaslužijo. Zato bi se rad zahvalil gospodu Vlasaku za delo, ki ga je opravil. Pripravljeni smo sodelovati in pripravljeni smo ponuditi odgovor na vprašanje, ki je v tem trenutku še zlasti pereče. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospa Erminja Macon. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti kolegu Vlasaku. Najlepša hvala za vaše povabilo, za resno sodelovanje poročevalcev v senci. Zelo sem vesela tudi metode sodelovanja, ki jo je podaril kolega Vlasak tudi danes do povdan v svojem uvodu. Zelo pomembno je, da se vključimo že v fazi priprave dokumenta, pa tudi, zakaj pa ne, tudi kasneje. Različni deležniki se lahko vključijo tu. Naše izhodišče mora biti to, da za mojo skupino predstavlja mestna agenda velik pomen in to, kar počnemo, se nam zdi ključno. Pri tem pa ne smemo pozabiti na nekatere že dosežene cilje in na nekatera dejstva, na katerih temelji bistvo naše Evrope poročevalec začenja z poročilom o mestni politiki in vlogi mest v prihodnem programskem obdobju. Mislim, da bi morali razmisliti, kakšno vlogo imajo mesta v širšem evropskem območju. 80 odstotkov vseh prebivalcev živi v mestih, 70 do 80 odstotkov BDP-ja se proizvede v mestih. Mestna območja so glavni motor razvoja našega gospodarstva, začenši z to bistveno celico, ki jo predstavljajo majhne in srednje velika podjetja, o kateri smo govorili včeraj in ki predstavljajo večino, lahko bi rekli, prevladujočo, ogromno večino našega gospodarskega sistema. vendar pa se pojavljajo tudi nekateri pojavi, ki bi nas morali skrbeti. Vidimo, da se ljudje selijo z obrobja v mesta, prav tako se povečuje vpliv toplogrednih plinov. Kolegica Kalima Deli je govorila o okoljskih izzivih, s katerimi se morajo soočiti mesta potem prihaja tudi do degradacije mest. Skratka, pozitivni vidiki, pa tudi kritike v zvezi z analizo mestne agende. V osnutku je govora o tem, da bi morali uskladiti možnosti za razvoj partnerstva med podeželjem in mesti in pri tem upoštevati ozemeljski razvoj in uravnotežen razvoj območij. Zato je jasno, da po taki logiki postane prioriteta boljša zastopanost prebivalcev, ki živijo v mestih. Danes vidimo, da prebivalci niso dovolj zastopani, mi pa bi morali narediti vse, kar je v naši moči, da dosežemo ta rezultat. Obenem pa bi morali ohraniti tudi pozitivne izkušnje, ki smo jih dobili na podlagi tako imenovanega mainstreaminga, kjer se je uporabil integrirani pristop in po mojem mnenju bi morali pri naših končnih prizadevanjih za to, da dosežemo rast na mestnih območjih, tukaj moramo biti zelo pozorni, da se ne zapletemo v neko zahtevno definicijo mestnih območij. To bi moralo ostati v rokah posameznih držav članic. Na podlagi teh pripomb pa bi sedaj rada šla točko za točko. Najprej, kar zadeva opredelitev pojmov. Na kaj naj se nanaša mestna agenda? Kako jo umestiti? Mislim, da tako, kot se je to zgodilo v razvoju instrumenta Urban, bi tudi tu morali ravnati podobno in tudi uporabiti podobne definicije, na katere se naši predlogi lahko nanašajo. Sicer pa se mi zdi, da bi dokument morali organizirati po blokih, po posameznih blokih. Sama bi morda združila točki 3 in 4 in 5 in 6 kot sem že povedala, glede mestnih območij bi morda lahko ohranili že veljavne klasifikacije, ki so dale dobre rezultate. Glede opredeljevanja prioritet, tudi v luči tega, kar, je, kar so povedali prejšnji kolegi in kolega De Angelis, se mi zdi, bi, da bi morali uporabiti smernice iz strategije EU 2020. Evropa mora biti inteligentna, vendar pa tudi trajnostna in vključujoča. Zato bi morali govoriti ne samo o pametni rasti, pač pa tudi o vključujoči in trajnosti rasti. To poddelegiranje je pojem, o katerem se lahko pogovarjamo. To je tematika, ki se je treba lotiti, to je predviden eksperiment, vendar pa moramo biti zelo pozorni, ko to umeščamo v nek harmonični okvir, v okviru katerega je treba spoštovati upravljanje na več ravneh. Glede medsektorske koordinacije se mi zdi, da je to prava pot, kajti ta pot spoštuje logiko integriranega pristopa, ki ga je treba podpreti, ker je že dal pozitivne rezultate. In seveda ob koncu samo posebej umevno je, da bomo v celoti podprli vsa prizadevanja za to, da bi poenostavili vse postopke, zlasti ko gre za dejavnosti lokalnih organov, se dogaja, da ti organi nosijo ogromno breme, ki pogosto slabša produktivnost pri uporabi finančnih instrumentov, ki jih dajemo na razpolago za lokalno raven. Skratka, to je dobra podlaga, na kateri lahko delamo. In če še enkrat ponovim, najlepša hvala poročevalcu za povabilo, da sodelujemo, tudi poročevalci v senci. Sama bom gotovo sodelovala. Hvala lepa. Roy, Hvala, gospod Van Nistelroj. Hvala, gospa predsedujoča. No, ta dokument je zelo zanimiv. Sam sem sodeloval pri zaslišanju, pri predstavitvi, ki je bila organizirana. In izpostavljenih je bilo veliko zanimivih vprašanj. Naprimer, vprašanje je povezano z instrumenti, ki jih imamo na voljo. Ali naj ohranimo status quo, ali naj začnemo s vključevanjem tega vse politike, ali pa najbolje govorimo o strategiji EU 2020. Vredno je najbolje najti nove instrumente. Ne gre samo za zagotavljanje subvencij. Mislim, da moramo omogočiti tudi nove naložbe. In projekte zasebnega in javnega partnerstva. Javna finančna sredstva naj bi bila namenjena bolj naložba v infrastrukturo. Mislim, da bi lahko naredili korak naprej, če bi lahko porabili sredstva EAB. Na ta način bi lahko okrepili sklade. Odločiti se moramo, ali bomo uporabili tak pristop kot pri projektu Urban, kjer smo imeli bolj skupnostni pristop, ali pa pristop, ki bo bolj temeljil na и e Ибаю. Inovacijska unija je ena od glavnih nalog in ena od nalog so tudi, eden od ciljev so tudi pametna mesta, pa tukaj ne mislim samo bolj zelena mesta, ampak bolj trajnostna mesta. To je zajeto tudi v strategiji EU 2020 to poročilo pa lahko pomeni most do tega, da to postane eden glavnih projektov. Samo toliko v podporo poročevalcem. Zdaj pa še gospod Segedi. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, poskusil bom to povedati na kratko. Najprej čestitke gospodu Vlasaku za odlično pripravljen delovni dokument. Dve malenkosti pa se mi zdi, da manjkata v poročilu z mojega stališča. Zdi se, da moramo razlikovati med mesti v Zahodnji Evropi in mesti v Vzhodnji Evropi. Na, naj nakratko razložim in ponazorim s primerom moje družine. Moja družina delal v kmetijstvu že stotine let. In v 50-ih letih prejšnjega stoletja so komunisti oduzeli njihovo zemljo in vse stroje kmetijske, tako da smo se morali preseliti v mesto, kar pomeni, da je bilo na zahodu preseljevanje v mesta nekaj naravnega, pri nas na vzhodu pa ne. Praktično je prišlo do neke vrste prisile. In še nekaj manjka v tem poročilu. Harmonizacija ali usklejevanje vloge med podeželjem in mesti. Slišali smo, da je več kot 80 odstotkov BDP-ja ustvarjenega v mestih. Pozabljamo pa na človeško plat stvari. Misliti moramo na mesta, v katerih se bo dalo živeti upoštevati moramo mnenja ljudi, ki živijo v mesti. In sicer moramo misliti na tri vidike. Prvi je okoljski vidik, onesnaževanje. Že gospod Van Nistero je to omenil in rekel je tudi, da ne rabimo samo zelenih mest, ampak tudi pametna mesta, v katerih se bo dalo živeti tudi v prihodnje. Govoriti moramo tudi o pomankanju zdrave hrane, zdravih živil. Imamo ogromno virov, nimamo pa več zdrave hrane. V mestih pa so tako na vzhodu kot na zahodu prisotni tudi etnični konflikti. Tudi pri nas na Mačarskem so Romi tisti, ki povzročajo težave. Tudi s temi problemi se moramo ukvarjati in jih obravnavati v poročilu. Ne potrebujemo samo gospodarskega razvoja v mestih. Vemo, da si veliko ljudi želi preseliti ven iz mest na podeželja, pa nimajo te priložnosti. Zato je tudi razvoj podeželja tako pomemben. Če bomo razmišljali o nadaljem razvoju mest, moramo razmišljati tudi o manjših vaseh in manjših mestih, ki so sposobna preživeti. Evropska unija naj ne bi dajala samo simbolnih potez, ampak moramo biti aktivni. Uvesti moramo konkretne ukrepe, naprimer usposabljanje in izobraževanje v manjših mestih in na vseh, kjer naj bi jim dali na voljo ustrezno infrastrukturo. Tudi transportna infrastruktura je pomembna za to, da pridejo ti ljudje lahko do mest čim prej. Če pozamem, zato da bodo naši zahodnoevropski kolegi bolje razumeli, moramo razumeti, kakšne so razlike med vzhodnoevropskimi in zahodnoevropskimi mesti. In ne smemo delati tako velike razlike med mesti in podeželjem. Hvala lepa. Zaključili smo razpravo v zvezi s poročilom gospoda Vlasaka. Če prav razumem, želi še nekdo besedo? Eno minuto vam dam na voljo. Pol minute, če lahko. Hvala, gospa predsedujoča. Edino, kar sem želel še dodati, je, da veliko, kar je bilo omenjenega zdaj v razpravi, so vprašanja, ki jih namenoma nisem izpostavljal v poročilu. O okoljskem javnem tranzitu smo govorili že večkrat in lahko vam navedem kar nekaj dokumentov, ki so bili pripravljeni na temo pametnih mest. Vse to je že bilo zajeto druge. In te dokumente vam lahko dam na voljo, lahko pa to vključim tudi v poročilo glede podnebnih sprememb in okolja v mestih, ja, to je res zelo pomembno vprašanje. To bom upošteval, saj si želimo več dela, več ukrepov in več podpore na tem področju. Kar zadeva sodelovanje s podeželjem, Seveda ne pričakujemo, da bomo spostavili meje med mesti in podeželjem. Imeti moramo organsko sodelovanje. Meščani morajo biti ponosni na mesta, zato da si bodo ljudje želeli živeti v mestih. In tudi na podeželju mora biti tako. Zagotoviti pa moramo sodelovanje med obema področjima. Če želimo, da bo strategija uspešna, morajo vse strategije, tudi regionalna strategija, medsebojno povezane. Hvala za vaše mnenje in veselim se prihodnjega sodelovanja. Hvala. Na no, včeraj smo se odločili, da bomo imeli da bomo spremenili dnevni red, tako da bo lahko gospod De Angelis predstavil svoje poročilo še pred kosilom, kar pomeni, da imamo zdaj tri poročila še na dnevnem redu, pa samo eno uro na voljo, kar pomeni, da lahko namenimo vsakemu poročilu 20 minut. In če gospod De Angelis ne bo uspel predstaviti tega poročila do povdne, se bomo morali vrniti na prej dogovorjen dnevni red. Zdaj pa najprej poročilo gospe Filiska Kajve Hismenove o izvajanju direktive o storitvah. Ona meni, da nadaljne pripombe z njene strani niso potrebne, tako da kar odpiram razpravo. Če imate kakršnekoli pripombe, vas vabim, da jih poveste, ampak lepo prosim, držite se omejenega časa, saj ga nimamo veliko na voljo. Če sem prav razumela, gospa Fjusmenova ne želi narediti uvoda, tako da lahko kar tako odpremo razpravo oziroma. Obračam se na poročevalce v senci, če želijo nadaljevati razpravo na to temo. Sabin Ferhejen, izvolite. Čisto kratka bom. Rada bi se zahvalila za dobro sodelovanje z gospo Hismenovo. Veliko je bilo dobrih dogovorov. Rada bi spostavila še obe točke, o katerih sem že zadnjič govorila. Ne gre za to, da bi vse lokalne uprave opremili, obremenili z večjezičnostjo, kajti to bi šlo predaleč. Gre za to, da se moramo osredotočiti na točke vse na enem mestu, tako da bi bilo eno mesto, kjer bi lahko dobili vse informacije o potrebnih jezikih. In še enkrat bi se rada zauzela za to, da bi angleščina, ki se je globalno uveljavila, dobila prednost tako, da bi torej bila na voljo angliščina in potem še en jezik, ki ga lahko določimo, ki bo jezik Evropske države, s katero je ta država v intenzivnem stiku, ne pa vse jezike. Hvala lepa. Hvala lepa za ta discipliniran pristop. Hvala lepa, gospod predsednica, kratek bom, naj povem da se veselim biti tukaj. Žal imam običajno sporedne sestanke odborov, tako da sem redko tukaj. Skupina me je imenovala za poročevalca o senci za to mnenje glede izvanja direktive o storitvah, kar se več jezičnosti tiče. Nisem prepričan, ali bi praktično lahko izvedli to. Morda bi na koncu povzročili več škode mnenju kot koristi, ker bomo sprožili razpravo o angleščini in potrebi po več jezikih. Mislim, da mora biti jasno, da lokalni organi odločajo o tem, kje so težišča in kako se bodo lotili jezikovnega vprašanja. Mislim, da lahko to prepustimo na ravni poti. Več jezičnost. Mislim, da bi tudi presegla pristojnost odbora in potem bi sprožili neskončno razpravo, kateri jezik bi naj bil. Nekaj predlogov sprememb bom predložil kosnutko mnenja, ki gredo v smeri, kakšna jamstva moramo pri izvajanju direktive o storitvah imeti, da bi na koncu prinesla več koristi kot škode. V Nemčiji smo doživeli razpravo o direktivi o storitvah, kjer je prednost svoboda enotnega trga bila zelo pomembna. Potem pa zaskrbljeno sledi, ali bo zagotovljena kakovost storitev kako bo izgledala vloga mest. O tem smo ravno kar razpravljali v drugem kontekstu, ali bo tako več konkurence, kakšne bodo socialne varovalke, socialna varnost delavcev, predvsem podjetij, ki izvaja storitve in ki so jih izvajali do sedaj za mesta, naprimer. Torej gre za to, da bi zapisali enako plačo za enako delo na enake mesto. Mislim, da moramo to zapisati. Mislim, da moramo navdušiti državljane za Evropo. Morajo doživeti Evropo kot deregulirali. Če bo tu prišlo do deregularizacije in znižovanja standardov, potem to ne bo dobro. Tako da moramo poskrbeti za to, da se bomo zavzeli za to, da bomo imeli tudi stične točke vsaj na enem mestu, tako da bi potem lahko tudi pri storitvah to bilo pomembno za delavce, ki so tam zaposleni. In upam, da ne bomo izgubili spred oči tudi vloge mest. Sedaj jih ne smemo preobremeniti, potrebno jih je okrepiti in potrebno je, da na kraju samem uredijo to, kar je za državljane pomembno. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Gospa Hispenova, želite še kaj dodati? Ja, hvala, gospa predsedujoča. No, veliko zadovoljstvo mi je, da poročevalci v senci prihajajo na dan z dobrimi predlogi. Gospa Ferhajn, je podala dober predlog, ki je bil vključen v odstavek 4 o načal, načelu več jezičnosti v posameznih kontaktnih točkah in to, da se spodbuja uradnike, da uporabljajo vsaj en uradni jezik unije za to, da se zagotovi hitrejše sodelovanje prvotnem predlogu sem tudi sama to vključila. In poročevalka v senci je bila zelo aktivna v, pri, pri pripravah in hvala za to. Hvala tudi gospodu Gerju, ki je poročevalec v senci za socialiste in demokrate. Vse predloge bom upoštevala in upam, da ko bo prišlo do odprtja postopka za to, da se dajo nove predlogi spremem, da bomo prišli takrat do konsolidiranega oziroma prečiščenega besedila. Veselim se predlogov kolegov in kolegic in pripričana sem, da bomo pripravili dobro besedilo, ki bo koristilo vsem državam članicam. Hvala lepa. Ja, rok za podajo predlogov sprememb je 6 še ob šestih popovdne 9. novembra. Rok 9.11. ob šestih popovdne. Zdaj pa točka 17 na našem dnevnem redu. predlog mnenja za industrijsko politiko za dobo globalizacijo. Poročevalec oziroma pripravljalec je Francesco De Angelis. Danes nam ni treba sprejeti nobene odločitve. Beseda je vaša, gospod De Angelis, in ne pozabite, da za vami na vrsti še gospa Konstance Krel. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Že vnaprej se opravičujem, zato bom pa zelo hiter. Evropa mora dati velik poudarek prihodnosti industrijske politike. To počnemo sedaj v zelo posebnem trenutku, v trenutku velikih težav in krize, ki je prizadela mnoga podjetja in tudi mnoge družine. To počnemo sedaj s ciljem, da bi poiskali izhod iz te krize, da bi ponovno zagnali uh, rast in predvsem konkurenčnost našega industrijskega sistema. Kar pa zadeva delo tega odbora, naj povem, da sem v preteklih tednih sodeloval s poročevalci v Senci in rad bi se jim zahvalil za njihovo dragoceno in izvrstno sodelovanje. Na kratko bi rad predstavil ta osnutek mnenja, ki sicer ima 13 točk, ampak jaz bom zelo, zelo skrčil zadeve. Dejstvo je, da mora resna industrijska politika biti najprej dosledna s, in v skladu s splošnimi cilji Evrope, recimo na področju podnebnih sprememb. Torej je treba spoštovati standarde konkurence z drugimi globalnimi trgi. Prav tako je treba posebno pozornost nameniti majhnim in srednje velikim podjetjem. Ravno včeraj smo se pogovarjali o vlogi MSP-jev v kohezijski politiki. MSP-ji predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva. Mislim, da integrirana strategija za ponoven zagon evropske industrije nekakor ne sme pozabiti na mikro, mala in srednje velika podjetja. Prav tako sem v osnutku mnenja, dal povdare konstruktivnemu dialogu posameznim akterjem na trgu, tudi v odnosu do delavcev. Pozval sem, da bi se pri implementaciji akta o malih podjetjih bolj angažirali in omogočili različne oblike dostopa do posojil. Druga pomembna tema je poudarek inovacijskim grozdom. Ti namreč generirajo rast in zato je treba povezati to tudi z akademskimi in izobraževalnimi krogi. Mimo grede bi povedal, kako pomembno je povezati univerze in podjetja, ravno zato, da se uporabi človeški kapital, ki ga danes primankuje in ki je nujen za nadaljne življenje naših družb. Več je torej treba vlagati v inovacije, v raziskave, v odličnost zato da pride ponovno do rasti in razvoja. In ne nazadnje, treba je ponovno poudariti, kako osrednjega pomena so lokalne oblasti. To je treba narediti zlasti z finančnimi sredstvi, z Evropskim strukturnim skladom, treba je ponovno vključiti Evropsko investicijsko banko in njene instrumente. To so lahko poti, po katerih lahko ozemlja, regije in lokalna raven ponovno dobijo mesto, ki jim gre. Moja želja je, da bi ti instrumenti bili potrjeni ne samo za obdobje po letu 2013, pač pa tudi, da bi te instrumente bolje med sebojno povezali, zato, da bi bili deležni še večjega deleža proračuna, ki je potreben za to, da bomo lahko zajamčili uh, obnovo, rast, razvoj, predvsem pa delo in delo na mesta. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci. Erika Manner je prva. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi poročevalcu za odlično pripravljeno poročilo in za dobro sodelovanje s poročevalci v senci. Štiri točke bi želela izpostaviti kot prednostne naloge. Kot prvo, menim, da je to poročilo zelo pomembno. Področje industrije se zelo hitro spreminja, veliko delovnih mest je bilo opuščenih posod po Evropi, zato moramo vlagati v nove industrije, v hitro raztoče industrije. Najprej bi želela omeniti grozde, ki jih je omenil že poročevalec. Raziskave in razvoj moramo približati industriji in politiki. Zato so grozdi tako dobra zamisel. Kot drugo je uporaba in izkoriščanje naravnih virov, ki mora biti trajnostno. To moramo upoštevati. Tudi to. In tretja točka so podnebne spremembe. Na podnebne spremembe ne smemo gledati samo kot na grožnjo za ta področja. področja. Obenem je to tudi priložnost za inovacije. In četrta točka. Obrobne regije. Tudi te regije je treba upoštevati z vidika industrije in industrijske infrastrukture ter z vidika konkurenčnosti. Še enkrat hvala poročevalcu. Mislim, da nihče več ne želi besede od poročevalcev. Gospa Karima Deles, vi niste poročevalka, ampak nadomeščate, kaj ne? Izvolite madame la présidente euh, monsieur euh, hvala gospa predsedujoča gospod angelis dovolite da se vam na začetku opravičujem imenu moje kolegice katrin gris saj se ni mogla udeležiti današnjega sestanka želim pa posredovati nekaj pripomb če si pogledamo vaš osnutek besedila je kar nekaj zamisli ki jih je predstavila moja kolegica, pa ste jih vključili v predlog mnenja. Gre za regionalne razlike, za vpliv, na, vpliv podnebnih sprememb na šipkejše regije. Soočati se moramo z globalizacijo in šipkejše regije zato potrebujejo pomoč. Tudi obrobne regije moramo upoštevati, saj se pogosto pozablja na nje. Zagotovo bodo vsi ti elementi vključeni v končno poročilo oziroma končno mnenje in hvala za to. Še vedno pa nekaj stvari manjka. Ponovna globalizacija oziroma ponovna oživitev gospodarstva in eh, tako imenovane zanke. Osredotočiti se moramo na lokalni razvoj. Preučiti pa moramo tudi še druge alternative. kar zadeva ekološko prestrukturiranje industrije, menim, da moramo tudi to omeniti. Saj si želimo spodbujati industrijske sektorje, ki manj onesnažujejo okolje in ki so bolj trajnostne. Omeniti moramo tudi podnebne spremembe in to, da se moramo odmakniti od uporabe fosilnih goriv. Osredotočiti se moramo na čistejši transport in promet in podpirati prestrukturiranje nekaterih sektorjev industrije, naprimer sektor letalstva ali avtomobilistično industrijo. Mogoče bi lahko začeli razmišljati o usposabljanju za zaposlene. Hvala za to poročilo in mnenje in za to, da ste upoštevali. Gracias, señora presidenta. E, básicamente decir... Gospa Estara Speragut. Hvala, gospa predsedujoča. No, predlog mnenja se mi zdi zelo uravnotežen. In seveda moramo izraziti strinjanje z njim. Pomemben element je osredotočanje na majhna in srednje velika podjetja. Mnenje pa povdarja tudi ozemeljski vidik kohezijske politike. 90 odstotkov podjetij v Evropski uniji so majhna in srednja velika podjetja, kar pomeni, da zagotavljajo veliko delovnih mest. Gospod Anželis je izpostavil tudi to, da smo v času gospodarske in finančne krize, ki predstavlja nove izzive, daje pa tudi nove spodbude za delovanje in to čim prej. Potem je tu še vidik eh, skritega gospodarstva in neprijavljenih aktivnosti oziroma sive ekonomije. Tudi vprašanje otokov mora biti vključeno v to mnenje pa tudi vidik politike turizma. Tudi to je pomemben sektor. Glavne turistične destinacije za številne popotnike je prav Evropa in to daje velik prispevek k celotnemu gospodarstvu. Vidike trajnosti in konkurenčnosti turistične industrije treba tudi preučiti. Še enkrat hvala pripravljavcu mnenja in verjetno bomo dali nekaj predlogov za spremembe, da bi izboljšali besedilo. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, dajem še enkrat besedo gospodu De Angelisu, če želi kaj dodati ali pozeti razpravo. Eh, grazie, molto velocemente. Hvala lepa. Zelo na hitro. Predvsem bi se odzval na pripombe ki so bile dane z namenom, da bi besedilo še dodatno izboljšali zlasti nekatere dele, recimo osrednja vloga regij, uporaba sredstev, potem je tukaj vloga znanja, inovacij, grozdov. Skratka, zdi se mi, da so dani vsi pogoji za to, da skupaj opravimo izvrstno delo v tako občutljivem gospodarskem trenutku za Evropo. Hvala. Hvala lepa. No, s tem zaključujemo to točko na dnevnem redu in obveščam vas, da je rok za podajo predlogov sprememb prav tako 9. november ob 6. popovdne. Na ta način bi lahko pravočasno sprijeli to mnenje, preden um, odbor ITRE preuči možnost priprave svojega poročila. Rok torej 9. november ob 6. popovdne, zdaj pa točka 14. Preplevljaka je Konstance Krel, gre za poročilo. Aha, gospa Krel prihaja. Ja. Dovolite, da izkoristim to priložnost, da povem kolegom, ki niste v drugem odboru, v odboru Šur, mislim, da nas je 17, ki je bil spostavljen junija letos za pripravo stališča Evropskega parlamenta o prihodnji finančni perspektivi. Mandat odbora bo trajal do junija naslednje leto. Do takrat mislim, da bi morali imeti pripravljeno končno mnenje parlamenta in glasovali bomo o tem junija. Odbor Šur zdaj obravnava horizontalna vprašanja povezana z novo finančno perspektivo. Nekako januarja bomo prešli na sektorska vprašanja, na sektorski pomen posameznih politik, zato mnenje, ki prihaja iz odbora regij, je izjemnega pomena. No, zdaj pa dajem besedo pripravljavki poročila Konstance Krel, ki je pripravila dokument v imenu našega odbora. Konstance, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednica. Prihajam iz odbora ŠUR in znovič ugotavljam, da vsaj vsak drugi govornik govori o kohezijski politiki nihče pa ni poslanec, član odbora za regionalne zadeve. Torej, to je pomembna tema, gre za veliko sredstev, vendar pa mislim, da moramo pripraviti odločno mnenje za to, da bi lahko prestali različne pripombe z odbora Šuri na plenarnem zasedanju. Kar se časovnega razporeda tiče, ne vem, ali ste kaj povedali tem, gospod predsednica, želela bi si, da bi imeli nekoliko več časa na razpolago za mnenje, vendar pa potem, ko sem s predsedojočo gospod Havk govorila o tem, sem imela vtis, da bi morali vse storiti za to, da bi konec januarja že sprejeli mnenje v našem odboru. Tako da bi poročevalec gospod Gariga lahko vključil naše pripombe v svoje poročilo in da ne bi šele kasneje podajali pripombe in bi potem se težko usklajevali med odboroma. Torej, v naslednjih dveh mesecih in pol imamo zelo natrpan časovni razpored pred nami, zato bom na sestanku decembra potem tudi predstavila osnutek mnenja upam, da bom prej strani političnih skupin dobila pripombe in komentarje, kako naj vse skupaj pripravimo. Uvodoma naj povem, da menim, da moramo govoriti o zelo veliko točkah o, teh, o tem mnenju. Čisto tehnično gledano pa sem hendikepirana z mnenjem, saj imamo pač določen odmeren prostor na razpolago. Tako da bomo v svojem prvem osnutku mnenja zelo nakratko nanizala točke. Potem lahko morda že kar zapišemo predloge sprememb in bolj pojasnimo te točke. Naprimer, zdi se mi smiselno, da se odločimo o prednostnih nalogah v mnenju če bom v osnutku zapisala, da moramo podpirati raziskave, potem moramo to temeljiti in opisati, kaj želimo storiti. In to bi potem storila s predlogom spremembe. Kar se dejanske teme tiče, upam, da bodo kolegi tudi v pomoč, kakšno je njihovo stališče, kako bi naj to oblikovali. Vsi veste, da je kohezijska politika za sedanje finančno obdobje s 348 milijoni evrov en največjih deležev v EU in veste, da je sedaj tudi že veliko bolj jasno zapisano v Lizbonski pogodbi, da imamo poleg eh, socialne kohezijo, tudi teritorijalno kohezijo in imeli bomo torej za naslednje obdobje in tudi za strategijo EU 2020 še pomembnejšo vlogo, kar se kohezijske politike tiče. V odboru Šur smo danes dobili na razpolago dokument, naj citiram, ker je to pomembno za pogajanja o proračunu po letu 2013. V tem trenutku imamo proračun za leto 2010 za okrog 123 milijard evrov. To je procent BDP-ja EU. To pomeni, če to prevedemo in mislim, da eh, moramo to izreči, za okrog 500 milijonov državljanov EU 246 evrov na leto se namenja temu, da ti državljani živijo v miru, varnosti, demokraciji, pravni državi, ki temelji in spoštuje temeljne pravice, živi v socialnem gospodarstvu, socialnim modelom, ki je ne viden, globalno gledano edini. Lahko se torej prosto gibajo, študirajo, živijo kjerkoli želijo v tej EU. Imamo skupni enotni trg in skupno si prizadevamo za delavce in potrošnike. 246 evrov na osebo na leto. To pravzaprav ni nič. In mislim, da moramo to uvodoma tudi omeniti, ko govorimo o tem, da si želimo kohezijske politike po leto 2013, ki bo imela na razpolago tudi proračun, ki bo primeren Če gre sedaj za to, da se umestimo v strategijo EU 2020, je vse lepo in prav, vendar pa pri treh kategorijah smart, sustainable in govornica se ne spomni tretje besede, smo v tretji kategoriji. Vendar pa to bi to tudi, kohezijska politika bi morala biti tudi trajnostna, inteligentna, torej smart, sustainable. Mislim, da moramo to jasno izreči. In mislim, da moramo, če bomo odrinjeni v določen kot proračunskega korača, da ne bomo mogli govoriti o tem. Torej, govorilo se bo o inteligentni, trajnostni politiki, kohezijske politike pa ne bo. Biti mora jasno, da so deleži, ki jih namenjamo raziskavam, razvoju, podnebnim spremembam, energetske učinkovitosti pri kohezijski politiki, veliko višji kot posamezni programi, ki jih imamo v proračunu EU in sredstva, ki jih imamo na voljo. Tega ne želim spremeniti. Kohezijska politika je politika za regije. Takoj, ko bomo začeli sektoralizacijo proračuna bodo izgubile regije. In mislim, da imamo veliko odgovornost, kar se tiče regij, da bodo te lahko odločale, kaj želijo storiti sredstvi. Državam članicam moramo jasno in tudi regijam jasno povedati, da tudi v časih finančne in gospodarske krize ni gotovo, da če bodo vačevali pri kohezijski politiki, da bodo potem regije prek drugih kanalov, morda nacionalnih, prej in bolj, boljše prišli do sredstev. Mislim, da moramo to v našem mnenju jasno povedati. Če si ogledamo, kako je vse skupaj sedaj razdaljeno, kohezijska politika je veliko bolj vidna. 271 regij imamo v EU, veliko je ciljev ena področji, veliko področji cilj dve, vendar pa številke Eurostata iz leta 2007 so pokazale, da se je zemljevid predvsej spremenil. Sedaj moramo zagotoviti, da bomo dobili najnovejše podatke, vendar pa že s podatki 2007 je jasno, da je število področji cilja ena po letu 2013 zmanjšano in premaknjeno v smeri novejših držav članic, kar bi potem imelo za posledico, da če bi popustili vplivu pritisku nekaterih držav članic, da bi se osredotočili samo na cilj ena, da bi potem znatni deli starejših držav članic ne dobilo nikakršnih finančnih sredstev preko kohezijske politike. Niso pa prizadete samo stare države članice, tudi novejše, Malta ali Slovenija, bi, bi potem popolnoma izpadli. In mislim, da moramo jasno povedati, da če govorimo v, o sedanjih kategorijah, cilj ena, cilj dve, da potrebujemo področja, ki bodo zajemala celotno Evropsko unijo, kjer bo lahko EU sodelovala celoti pri kohezijski politiki. Ne gre samo za to, da moramo spodbujati najmanj razvita področja. Boriti se moramo proti težavam, ki jih imamo v EU nasploh. Velike razlike, ki jih imamo, moramo skušati zmanjšati. To pa ne pomeni, da prelagamo samo, torej da se samo določen del razvija imeti moramo zagotovljen razvoj tudi v zahodnem delu EU. To je potrebno tako gospodarsko, kot tudi socialno. In tisti, ki pravijo, da gre solidarnost samo v eno smer, nimajo prav, solidarnost, če naj deluje, mora iti v različne smeri. Če si ogledamo, katere so naše prednostne naloge, potem lahko rečemo, da smo sprejeli resolucijo. Predvsej zadev smo že omenili. Mislim, da je to minimum tistega, kar mora biti zapisano tudi v našem mnenju. Seveda, najprej trajnostna gospodarska rast, vključujoč pozitivne vplive na trg delovne sile, več zaposlovanja, dobrih zaposlitev. Mislim, da je to prva prednostna naloga, da k temu spada tudi moderna infrastruktura je smiselno in razumljivo. In sicer infrastruktura tako na prometnem, kot tudi na vodnem področju, naprimer na področju odpadkov, komunikacije, pa do energije. Mislim, da bi lahko pod naslovom infrastruktura vse to zajeli. V novejših državah članicah so potrebe seveda veliko večje kot v starih in lahko razmislimo o tem in vesela bi bila, če bi se to zgodilo v našem odboru, če bi morda ne mogli bolj spregovoriti o kohezijskem, kohezijskem skladu, da bi tako podprli infrastrukturne projekte ali pa bi morda dejali, ne, tudi prek drugih skladov bi to naj bilo možno. In mislim, da moramo tukaj ponuditi nekaj tudi odboru šur. In potem še ena prednostna naloga, to ni sporno, raziskave, inovacije, razvoj tehnologij in s tem povezano tudi pod naslovom raziskava blizu gospodarstva, prenos raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo in s tem podpora predvsem MSP-jev ki sama niso sposobna razviti lastnih raziskovalnih zmogljivosti. Mislim, da je to eno težišč in če to zajamemo v regionalno politiko, potem to pomeni, da je pomembno, da se v regijah odloča o tem, v katero smer bodo šli, katera težišča, katera področja bodo podprli. To je nekaj drugega, kot je raziskovalni okvirni program, kjer mora vladati drugačno razmišljanje, kajti tam se sprejmajo ukrepi na, na evropski ravni, ker nacionalne države same tega ne morejo storiti. Tukaj je drugačen pristop, ko govorimo o podpori raziskav in razvoja v regijah in tako doseči napredek na tem področju. Kar se te prednostne naloge tiče, mislim, da je za nas zelo pomembno, da omenimo vprašanje izobraževanja. Začenši šolami, ne da bi posegali v pristojnosti držav članic, vendar pa podpreti moramo boljše izobraževanje v šolah. Začetek je že v tem, finančnem obdobju, to moramo okrepiti, potem pa tudi pri poklicnem izobraževanju, nadaljem izobraževanju, usposabljanju. In mislim, da si ne moramo zatiskati oči pred demografskim razvojem, da moramo to vse življensko učenje veliko bolj vključiti v kohezijsko politiko. Mislim, da je to tudi pomemben dejavnik za regije da postanejo boljše. In to ima upravka tudi s tem, da moramo okrepiti socialno dimenzijo kohezijske politike, tako da se bomo borili proti revščini, da bomo pripravili projekte in programe, kjer bo možna integracija na trgu delovne sile. To je za me del Evropskega socialnega sklada v kohezijski politiki pod okriljem leti. Mislim, da moramo jasno povedati, da ustrajamo pri tem, da bo Evropski socialni sklad del kohezijske politike, da bo ostal del, da ga ne bomo izločili, da bo bolj viden, da bo del kohezijske politike, seveda pa bo dal možnosti razvoja regije. Prav tako moramo poskušati to razviti tudi za podeželje. Da bi sklad za razvoj podeželja spadal pod okrilje kohezijske politike. To bo imelo finančne posledice, kajti, če bomo to dobro usklejevali, bi lahko v v sklopu Evropskega regionalnega sklada zadeve bolj učinkovito izvajali in bi morda lahko celo privarčevali. Mislim, da se tukaj ponujajo možnosti glede finančne prožnosti, ki mislim, da jih lahko upoštevamo tudi pri proračunu za obdobje po letu 2013. Pri podržarskem razvoju moramo biti bolj učinkoviti in tako bi se vrnili na to, kar smo poskušali že v tem obdobju. Torej, Evropski regionalni sklad osredotočamo na integriran razvoj mest. Mislim, da gre tukaj za to, da zagotovimo trajnostni razvoj mest. Tukaj gre za trajnostno, gospodarsko plat in tudi socialno. Mislim, da se ponuja še veliko boljših možnosti za bolj učinkovito uporabo sredstev. In potem še ena zelo pomembna prednostna naloga, ni zadnja, samo v tem vrstnem redu sem jo navedla. Mislim, da se moramo kot parlament zavzeti za to, da bo čezmejno sodelovanje v katerikoli obliki že. Nimamo samo mejno sodelovanje, imamo sodelovanje med regijami, pa tudi med državami članicami, imamo makroregije in tako dalje. Mislim, da moramo tudi tu proračunsko jasno povedati, da si želimo večje teže na tem področju. Potem, ko je pravzaprav postalo jasno, da je kohezijska politika politika, ki ima že sama po sebi evropsko dodano vrednost potem pa to čezmejno sodelovanje je še nekaj, kar še bolj izpostavlja to evropsko dodano vrednost. Mislim, da bi sedanjo razdelitev samo 2,5 odstotka za čezmejno sodelovanje lahko spremenili, morda bi to lahko zvišali. Prav tako pa moramo premisliti o tem, kako daleč bomo šli, ali bomo v mnenju izjavili tudi to, da imamo določene želje glede proračuna, da pač seveda proračun ne sme biti nižji, kot ga imamo sedaj. In sicer izhajajoč iz 350 milijonov evrov, potem bomo videli, kako lahko vse skupaj cenovno prilagodimo in izračunamo. Vendar pa seveda sploh ne vem, kakšen bo dejanski proračun. Ne smemo pa odstotkovno dobiti manj na roben način. Mislim, da se moramo zavzeti za to, da bi oboje ostalo na ravni, kot jo imamo sedaj, približno. Zato potrebujemo modre predloge in. Rada bi predlagala odboru, da podamo predloge v smeri, kaj si lahko predstavljamo, kje bi lahko ne povečevali financiranja. In potem bi morda lahko podali zamisli, kjer bi dejali, da si lahko predstavljamo, da bi naprimer to, kar financiramo sedaj v okviru kohezijske politike, lahko bilo financirano prek drugih programov ali držav članic. Morda bi lahko razmislili tudi o tej možnosti. Priznam, da sedaj se nisem na nič spomnila, sicer bi to takoj že predlagala, vendar pa morda se bo kdo kaj spomnil. Prav tako moramo jasno povedati, v vodoma sem to že dejala, da si ne želimo sektoralizacije proračuna. Mislim, da se tu vsi strinjamo. Čeprav bomo pri kohezijski politiki in to moramo tudi iz proračunskih razlogov jasno navesti v mnenju, seveda imeli izzive, kot so podnebne spremembe, energetska varnost, demografske spremembe in to moramo zajeti. Ne samo z utemelitvijo, da tega sicer ni za veliko zadev imamo veliko zamisli in veste, da bi tudi prometni politiki si želeli imeti svoj sklad. Tu pa sem zelo previdna, kajti to bi morda lahko bilo protiproduktivno, glede tega, kar tukaj obravnavamo. Torej, toliko o prednostnih nalogah. Mislim, da moramo v mnenju jasno povedati tudi to, kako bi naj izgledal časovni kako bi naj izgledalo časovno obdobje naslednje finančne perspektive. Sedem let je, mislim, da dober okvir, tako kar se načrtovanja na nacionalni kot regionalni ravni tiče, pa tudi za možne reakcije na določene makroekonomske procese. Potrebujemo kar nekaj let za velike projekte. Sedem let mislim, da je praktično se v preteklosti izkazalo za dobro obdobje. Bil tudi predlog, da bi imeli dvakrat pet let, torej da bi se skupaj podaljšali na deset let. Nekoliko dvomim, da bi dejansko dosegli namen, ki si ga želimo, da bi imeli torej umestni pregled po petih letih. Kaj ti? Ali bomo imeli samo pet let za kohezijsko politiko, pa se moramo potem znova pogajati in proračuna ne bo? Ali to bi bil potem dejanski omestni pregled, potem menim, da je pet let premalo, ali pa bomo dejali, da tako ali tako ne bo pravega omestnega pregleda, da bomo imeli deset let. Deset let pa se mi zdi obdobje, ki je predvsej dolgo. Če se stvari spreminjajo, mislim, da je deset let predolgo obdobje. In tukaj bi morali imeti določeno prožnost, zato sem dejansko mnenja, da je sedem let dobra, dobra srednja rešitev. V mnenju moramo spregovoriti tudi o upravljanju in pravilih glede kohezijskega sklada bolj pregledna, pravila usklajena, harmonizirana, vsaj tisto, tisti najpomembnejši deli z drugo evropsko zakonodajo. In pravkar sem slišala da se v borošur vedno znova pojavlja predlog, da bi lahko uvedli 100-odstotno financiranje projektov. Mislim, da smo si enotni, da to ni zaželeno, temveč da mora ostati tudi pogoj sofinanciranja. Spominjam se zgodnih časov politike, ko smo iz EU predajali regijam 100-stotna nepovratna sredstva. In nastali so projekti, ki sploh niso bili trajnostni, delno tudi nepotrebni, torej iz tistih časov potem pač prihaja do tega, da so gradili mostove prek rek, ki jih sploh ni bilo. Tega si enostavno ne želim več in zato mislim, da bi sofinanciranjem lahko zagotovili tudi interes regije, da bodo projekti smiselni in potrebni. Čeprav bi morda lahko razmislili o tem, da bi v težkih razmerah, kot je ta gospodarska kriza, v kateri smo, da bi, kar se sofinanciranja tiče, ko je težko zagotoviti sredstva, da bi lahko premislili o tem, da bi pod določenimi pogoji morda lahko pokazali določeno prožnost. In mislim, da moramo spregovoriti tudi o finančnih instrumentih, ki jih bomo imeli v prihodnosti. Zaenkrat gre za to, da bi morda morali upoštevati. Gre, zaenkrat gre za presežke, mislim pa, da bi morali upoštevati tudi vse razvoj glede skladov. Mislim, da moramo tudi o tem govoriti v mnenju. In sedaj sem porabila že kar nekaj časa, končala bom. Mislim, da bomo razvili dobro sodelovanje s političnimi skupinami, da bomo pripravili odločno mnenje za odbor ŠUR. Hvala lepa. Hvala lepa. To kaže, da ste vse skupaj dobro premislili. Velik napredek smo že dosegli in to je dobro, kajti prej, kot bomo to mnenje pripravili, boljše bo. Poročevalci v senci. Gospa Rika Manner, prosim. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle erittäin perustavaa. Hvala lepa za to odlično poročilo. Zelo enostavno se je strinjati z mnenjem poročevalke. Kajti zelo jasno je vse povedala dejala je, da moramo zagotoviti vsaj trenutno raven financiranja v naslednji finančni perspektivi. Prav tako je pomembno se ukvarjati z vprašanji, ki so za nas prednostna. In so prednostna tudi v odboru ŠUR, kjer sem tudi članica. Dodana vrednost kohezijske politike je pomembna in prav tako moramo to povezati s strategijo EU 2020 jasno je tudi v našem odboru, da bo strategija EU 2020 zelo pomembna in da bo tudi kohezijska politika pomembna. Ne želim razmišljati črno-belo. To sem veliko krat videla. Nekateri menijo, da kohezijska politika nima prava solidarnost, a to ni res. Jasna povezava mora biti med kohezijsko politiko, strategijo EU 2020 in eh, povezavo na inovacije naravne vire, ekološko razmišljanje in tako dalje. Vse to mora biti jasno povezano s kohezijsko politiko in z razvojem regij. V postavki 1a lahko seveda povišamo sredstva, vendar pa spet ne bomo dosegli ciljev EU 2020. Samo s tem bolje je, da širše pogledamo na zadeve in kohezijska politika, mora biti politika, ki jo jemljemo resno. Regije morajo tako ohraniti prihodnost zase v taki ali drugačni obliki, da bomo lahko izvajali kohezijsko politiko tudi v prihodnje. Če govorimo o dodani vrednosti, lahko rečemo tudi to, da bo ta dodana vrednost bolj vidna v očeh državljanov, kajti na vrednosti, lokalni ravni lahko vidijo projekte, ki jih EU financira. In tudi ta vidik je zelo pomemben. In potem, tudi o tem je bilo govora, je potrebno boriti se proti sektoralizaciji. To je zelo pomembno področje. In to mora ostati evropska politika, ne smemo tega vračati nacionalnim državam, kajti to zelo vpliva na življenja ljudi. Ko govorimo o skladu za podeželski razvoj, moramo tudi tu najti model za to, da nam bo ta model pomagal da bosta podržavska politika in kohezijska politika šli z roko v roki. Govoriti moramo o prometu in financiranju prometa. Ne želimo imeti posebnega sklada za to politiko, kajti to bi zadeve samo zapletlo, saj z vidika sredstev. Kar se finančnega obdobja tiče, se strinjam s poročevalko, da bi deset let da je sedem let najboljša rešitev, pet let je premalo, po drugi strani pa je v dobi pet plus pet predolgo. Strinjam se s poročevalko, kar se umestnega pregleda tiče. Torej, tudi sama menim, da je sedem let ustrezna najboljša možna rešitev. Mislim, da je to vse, kar sem želela povedati na to temo in tudi naša skupina bi rada tesno sodelovala s poročevalkom. François Alfonzi. François Alfonzi, prosim. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, pripravljamo zelo pomembno poročilo, imamo pa zelo malo časa. Pomembno si je ogledati bolj podrobno vsa ta vprašanja. Splošna razprava o naslednjem finančnem okviru bo pomembna za prihodnost Evropske unije in za zmožnost Evropske unije, da vpliva na blagostanje naših državljanov. Kar nekaj razprav imamo. Najprej si želimo poudarka na solidarnosti ki ne govori samo o blagostanju, temveč tudi o izmenjevanju dejavnosti. Ne želimo se osredotočati samo na določeno geografsko območje. London, Pariz, Berlin, Os, na primer, ključoč Milan. Ne bomo pa potem eh, upoštevali ostalih delov Evrope. Trenutno imamo nekakšno minimalno kohezijo, ki je nismo dosegli, pravzaprav, če odidete iz Pariza na bolgarsko podeželje, kjer še vedno uporabljajo živali v kmetijstvu. Torej se lahko vprašate, če ste na isti celini. Potrebujemo tole, torej solidarnost. Gospodarski potencial teh regij lahko tako razvijemo in mislim, da bomo imeli dolgo obdobje, ko bo kohezijska politika še potrebna. In mislim, da se moramo ogledati te cilje, ko ne bo več regij pod 75 odstotki poprečja BDP, Pariz ima 150 odstotkov. Ali bomo potem razmislili o tem, da je kohezija dosežena, je to dovolj za cilje kohezije ali pa bomo zviševali ambicije, ambicije in cilje. Bomo potem opredelili nekakšne prehodne regde, ki so še krhke in jim še želimo pomagati v prid vsem evropskim državljanom, ne glede na to, kje so. Tako da bodo tudi sami doživeli razvoj tam, kjer so se rodili. In potem, kar se viro tiče. Kohezijska politika je nekaj, kar govori v prid lastnim virom v EU. Ko pravimo, da bi naj Evropa bila financirana z določenim deležem odstotka BDP na prebivalca, potem je to srpo in prav, če bomo prenesli bogatstvo z bogatejših na revne ali dali subvencije kmetom. Ko pa gre za rebalansiranje evropske gospodarske dejavnosti, moramo tukaj gledati področje subsidijarnosti. In mislim, da lahko države neodvisno odločajo o tem, same pa rešitve ne morejo najti. preden porabimo sredstva, pa bo potrebno storiti še kaj. Naprimer, če bomo imeli oglični davek, potem bi s tem sporabo lahko zadeve spremenili in dosegli marsikaj. Torej, lastni viri so pomembni. Prav tako imamo drugačna, druga urodja davek na finančne transakcije, oblični davek, ki jih lahko uporabimo. To bi lahko uporabili za ustvarjanje lastnih virov in to bi bilo boljše kot katalog orodij, ki jih komisija, ki ga komisija včasih predlaga. Morda bi to bilo torej koristno, zato da bi lahko bili uspešni v prihodnosti. Tako, gospa predsednica, veselimo se nadaljnega razvoja, kako bo vse skupaj delovalo. In še nekaj bi rad dodal. Mislim, da je čezmejno sodelovanje zelo pomembno, naj to jasno povem. To je pomemben vir razvoja Evrope in evropskih državljanov. Pogosto se zgodi, da pred začetkom naslednjega obdobja in tudi v obdobju, ko EU še ni delovala, ko smo imeli meje, ki so nas ločevale. Vemo, da ni bilo sodelovanja, imeli smo letališče, ki so bila oddaljena samo 30 km in to je bilo samo zato, ker pač je bila vmes meja. Tako da je čezmejno sodelovanje resnično zelo pomembno. Hvala lepa, Kelly. Firstly, I'd like to compliment the uh, Hvala. Najprej hvala poročevalku. Poročevalki. In seveda, razumemo načela, ki jih je izpostavila in vemo, da moramo obravnavati le te hitro in sebinskega vidika. Danes, ko smo govorili o poročilu gospe Sanče Šmit, Smo že izpostavili vprašanje razlik pri kohezijski porabi iz cilja ena, kajti cilj ena in cilj dva se bistveno bolje financirata. Samo 7,5 milijard evrov je namenjenih cilju tri. Za ozemelsko sodelovanje in za razvoj duha Evrope po vsej Evropski uniji, moramo upoštevati vse te številke in tudi narediti nekaj prilagoditev. Tako ta kot prejšnja poročevalka sta izpostavili vprašanje slabe prepoznavnosti v evropskih institucijah. Treba je upoštevati koristi Evropske unije. In zanimivo je, da niti tisti, ki izkoristijo možnosti ali ki bi lahko izkoristili možnosti iz skladov, ne poznajo teh prednosti. Preveč je negativnih pogledov na to. Mislim, da bo to, kar je negativno, presegalo preseglo tisto, kar je pozitivno. Veliko bolj proaktivni moramo biti danes kot v preteklosti. Glede drugih dveh stvari, lastni viri. Ta tema se pojavlja vedno znova in vedno bolj. Svet bo verjetno ugovarjal našim pogledom, ampak k malu moramo sprejeti odločitve sebinskega vidika. Sistem lastnih verov bo namreč spremenil celotno financiranje v Evropski uniji in mislim, da lahko pridemo tako do dodane vrednosti Evropski uniji. Veliko se je treba ukvarjati s tem, zato da bomo ljudi prepričali o tem. Za naslednje pet, sedem ali desetletno obdobje pa lahko rečem, da se bolj zauzemam za sedemletno obdobje in to od zdaj naprej. Hvala. Hvala, še Elizabeth Schröter. Also, zunächst vielen Dank. Ähm Hvala lepa. Hvala, Konstance, za dobro izhodišče. Mislim, da lahko v celoti prevzamemo tvoje stališče in seveda tudi proučevanje celotnega tega svežnja, ki je pred nami. Zdi se mi, da moramo zelo natanko razmisliti, kje moramo biti močni, tudi v odnosu do odbora ŠUR in odbora za proračun. In zdi se mi, da kar zadeva časovno obdobje in prioritete, ter tudi evropsko dodano vrednost in tudi vprašanje, kje bi morali reči, da so meje financiranja in morda je tu pomembno tudi vprašanje N plus 2 in podobna vprašanja, ki so zelo relevantna. Zdi se mi, da bi morali pri teh vprašanjih razmisliti, ali naj tu vključimo tudi vprašanje izvedbe. Namreč, zdaj smo slišali, da naj bi imeli skupno ureditev izvajanja nadzora, ali se ne bi ponovno dotaknili tega, kaj ti sicer ne vidim, kje bi imeli možnost, da bi že vnaprej pri neposredni regulaciji, kje bi to rešili, če to ne bo v resoluciji. Se mi zdi, da je tudi to zelo relevantno. Postavlja pa se še drugo vprašanje na tem mestu in sicer, kaj se zgodi, če denar ne bo porabljen in se potem sredstva prestavijo v nek drug proračun, tudi glede tega bi morali zauzeti stališče. To so točke, ki se jih sedaj vsebinsko morda ne moremo dotakniti, vendar pa se mi zdi, da igrajo zelo pomembno vlogo. Menimo, da se je na ta vprašanja treba osredotočiti, menimo pa tudi, da sredstev ne smemo uporabljati za tiste stvari, za katere se namenjajo druga evropska sredstva. To je za nas zelene zelo pomembno in to stališče bomo tudi zastopali. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo besedo? Izvolite. Zdravne președinte, aș vrea doar să adaug câteva cuvinte pentru că eh, doamna Krel ne-a făcut o prezentare completă. Hvala lepa. Dovolite, da dodam še nekaj točk. Gospa Krel je dala res izčrpno predstavitev sedanjih problemov glede na dodano vrednost, ki jo zagotavlja kohezijska politika in ki naj bi jo še naprej zagotavljala. Zagotoviti moramo kontinuiteto v tej politiki. Če želimo doseči ta cilj, pa potrebujemo ustrezna proračunska sredstva in zajamčene finance. Verjetno bo potrebna še razprava, v kateri bomo lahko vzpostavili ravnovesje med vsemi cili, ki si jih želimo postaviti za prihodnje, naprimer trajnostni razvoj v mestih in na podeželju kajti kohezijska politika mora upoštevati tudi potrebe podeželja. Ne smemo pozabiti na infrastrukturo, niti na raziskave in inovacije, ki so bistvenega pomena za gospodarski razvoj. Tudi jaz menim, da optimalno programsko obdobje bi bilo sedem let. Razmisliti pa moramo tudi o ciljih strategije EU 2020. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Dovolite, da dodam eno ali dve malenkosti v zvezi s tem poročilom. Čeprav razumem, v tem poročilu ni treba predstavljati celotne podobe prihodnje politike, ampak gre bolj za kontekst v okviru prihodnjega proračuna. Tudi proračun predstavlja niz politik skupnih evropskih ciljev. In tukaj moramo biti močni pri tem, ko pokažemo, kje je dodana vrednost za evropsko politiko. Napisati je treba, da ta politika zagotavlja tudi mehanizem, ki je dobro deloval doslej in ki zajema različne ravni upravljanja ter govori o tem, kaj Evropa resnično potrebuje za to, da izboljšamo življenje nas vseh v prihodnosti. To, kar ste omenili vi in drugi kolegi, se mi zdi pomembno, namreč, da se moramo odzvati na vprašanje, kot je časovnica za prihodnjo finančno perspektivo in za razmerja v proračunu. Odbor Rigi ima svojo vizijo proračuna, ki mora biti tudi v luči kohezijske politike in ta je lahko učinkovita, če bo ustavljena v proračun ne samo z vedika finančnega dodeljevanja sredstev za te politike, ampak tudi z vedika strukture proračuna. Če imamo zdaj strukturo, ki je v skladu s strategijo EU 2012 in potem imamo na eni strani tiste, ki se ukvarjajo s pametnom, pametnim gospodarstvom, drugi z zelenim in drugi spet z nekim tretjim vidikom, potem nimamo nekega pravega sodelovanja. In smo proti takemu neposrednemu prenašanju ciljev iz strategije EU 2020 v same strukture. Tudi te splošne komentarje moramo ustaviti v mnenje. Z nekaterimi kolegi smo govorili o izzivih in o tem, kakšna naj bo časovnica za, oziroma obdobje za finančno perspektivo. Parlament ima pet, potem ima komisija pet plus pet, sedem pa je kar nekako izginila. Verjetno bi bilo sedemletno obdobje res najboljše in to moramo ponovno vključiti v razprave, pa ne vemo, kako uspešni bomo pri tem. Druga najboljša izbira pa je verjetno 5 plus 5, ne samo 5, ampak pri 5 plus 5 lahko pride do dvojnih težav. In ne vem, če je to tista prava izbira. Tudi to moramo izpostaviti v mnenju. Pa še vprašanje za kolegice in kolega, kajti to je eno od ključnih poročil našega odbora za prihodnja leta. In ne gre samo za to, ali podpremo in pomagamo poročevalki, ampak da z njo sodelujemo vse politične skupine, tako da ne bo prišlo do težav z identifikacijo naših političnih interesov v poročilu, ki ga bo pripravila Konstance. Gre za poročilo o reči, ki je zelo pomembno in zato vas prosim za tesno sodelovanje in jasne prispevke in stališča. Ampak podobno kot kolegi, tudi jaz občudujem delo, ki je bilo upravljeno doslej. Zaenkrat, če nimamo rokov, ker še ne vemo točno, kako bodo stvari potekale. Na januarskem zasedanju pa bomo verjetno govorili o tem, kar nam ne daje prav veliko časa na voljo. Ja, ja, izvolite. Uh, Če se odzovem na to, kar ste pravkar povedali, lahko rečem, da mislim, da bi morala biti naša politična odločitev znana pred sestankom, ki se bo sredotočil na kohezijo ali kasneje. Sestanek o koheziji in solidarnosti bo potekal na začetku naslednjega leta. Ali bo mnenje, naše stališče znano pred tem ali po tem? Verjetno bomo dnevni red pripravili na našem naslednjem sestanku. Kaj je z političnega vidika boljše? Odzvati se ali počakati? I'm sorry, Elizabeth Shutter and then uh, Constance Krell. Yeah. Uh, uh, uh, ja, hvala. Mislim, da je Jan izpostavil pomembno vprašanje. Rekla bi, da si moramo želeti imeti razpravo čim prej in potem še počakati na razpravo v odboru Shore zato da potem še okrepimo svoje predloge sprememb, tako da bomo vedeli, o čem se lahko dogovorimo, vsaj o glavnih točkah. In tik preden bomo glasovali, imamo lahko razpravo v odboru Šur in tudi z odborom za proračun. potem pa res lahko okrepimo svoje predloge sprememb. Potem bomo glasovali o tem v odboru in potem gremo na šor s svojim mnenjem. Ne vem, mogoče bi Konstance morala povedati nekaj več o tem. Ja, Konstance, izvolite. Um, torej. Tudi moja ideja je bila, da bi opravili v odboru intenzivno razpravo. To mislim, da bo pripravljeno oziroma je pripravljeno za december. In potem lahko gremo z osnutkom mnenja in s tem stališčem v odbor ŠUR. Vendar pa Moramo videti, kaj se bo tam zgodilo. Namreč imam občutek, da v tej hiši, ker vsi pač prihajamo iz svoje regije, vsakdo verjetno pozna vsaj en projekt, ki poteka v njegove ali njeni regiji. To je dobro, ampak zaključki so potem lahko nekoliko zavajajoči. Zato moramo biti pozorni. Ali obstaja morda neka ideja, ki bi se izoblikovala v tem odboru in ki bi obvisela v prostoru in na to potem treba odgovoriti, ali je to možno ali ne. Recimo teh 100 odstotkov danes me je že nekoliko zmedlo. Tako da bi pred glasovanjem in kot poročevalka lahko uložim še ustne predloge sprememb, morda bi lahko izkoristili čas, da bi se lahko odzvali na razvoj dogodkov v Šuru, še preden bi potem bilo prepozno. Hvala lepa. Uh, no, moje mnenje je vedno, da je bolje, da vplivamo vnaprej, kot da se samo odzivamo. Kajti potem, ko je nekaj že enkrat na mizi, je to izjemno težko spremeniti. Zato, da se sama vedno bolj zauzemam za to, da vplivamo za proaktivno vlogo. Seveda vplivamo tudi na mnenje poročevalca v odboru Shore, s tem, da povemo, kaj mislimo in kakšne naše stališče. V informacijo vam bom poslala tudi pismo, upam, da bo to jutri. Vse dokumente, do katerih smo prišli doslej, ki smo jih pripravili doslej, In potem bomo videli, ko bo decembra Konstance Krl predstavila svoje poročila, bomo videli, kako hitro bo lahko potekala razprava v skladu s tem, kar je rekla Elizabeth Schroeter. Imamo tudi pooblastila, da zahtevamo od Shore, da nam povedo, na katere datume bodo govorili o tem, tako da lahko vplivamo tudi na koledar odbora Šor. Konstance, želite še kaj dodati? Če ne, potem zaključujemo s to točko dnevnega reda, kar pomeni, da gremo lahko na kosilo. Ja, Jan, izvolite. Ja, le v informacijo. Mislim, da je za naš odbor pomembno, da se udeleži zaslišanje oziroma predstavitve v odboru ŠOR. Ena tretjina sestanka bo namreč posvečena koheziji 28. novembra oziroma 29. novembra, pravi govornik. Povabljeni bodo tudi številni strokovnjaki, nekateri od njih poznate. In želeli sem vam povedati samo to informacijo, ker bi bilo verjetno zanimivo temu prisluhniti. Ja, in ne pozabimo tudi na to, da z vetrom, ki piha z parlamenta, prihaja svež veter in komisija upošteva naše predloge. Tudi druge inštitucije nas upoštevajo. Hvala lepa, vidimo se ob treh.